začenjamo z sejo odbora Rigi 7. decembra. Prva točka je sprejem dnevnega reda. Ima kdo kakšno pripombo? Gospod Van Nistelrooy. Um, nič pomembnejšega, ampak sprašujem se, ali ni po poslovniku tako, da bi se predsedstva morala srečati dvakrat in povedati, kakšen je njihov delovni program. Gospod Ap je bil tukaj, povedal je, kaj delal na področju kohezije, potem eh, na koncu predsedovanja vsakeč tudi pride minister in pove, kakšni so rezultati njihovega predsedovanja. Ali ni to predvideno za sedanje predsedstvo. Ja, ja, estonsko predsedstvo ponavadi pridejo na začetku in na koncu predsedovanja. In ne vem, kaj se je leto zgodilo s tem. Ja, danes to ni predvideno. Novo predsedstvo se bo predstavilo januarja. Ja, vem, kaj mislite. Estonskega ministra pač ne bo k nama. Smo se pa z njim sestali na medparlamentarnem uh, srečanju z nacionalnimi parlamenti. Takrat je bil minister na seji odbora regije, eh, torej septembra skupaj z nacionalnimi parlamenti in takrat je predstavil tudi, kaj je estonsko predsedstvo doseglo. Any other comments on the agenda? Še kakšna pripomba k dnevnemu redu? Ne. Potem je dnevni red sprejet. Sprejet je zapisnika seje. Imamo zapisnik seje 13. novembra. Zapisnik si lahko ogledate na spletu če ni nobenega ugovora, bo zapisnik sprejet. Naslednja točka je sporočila predsednice. Kar nekaj sporočili imam za vas. Najprej v ponedeljek je pod potekalo srečanje med predsedniki odbori, odborov in pa gospodom Dimitrom Cančevom, ki je stalni predstavnik Bolgarije v Evropski uniji in predseduje Koreperju 2. Šlo je za predhodno razpravo o zakonodajnih dosejih, s katerimi se bomo ukvarjali v prvi polovici naslednjega leta. To je bila predvsem tehnična razprava. Naš del srečanja je bil osredotočen na dosej o omnibusu. Tega nameravamo še pred iztekom leta zaključiti, tako da bolgarsko predsedstvo ne bo delalo na tem. Omenili smo dva doseja, ki sta tudi že zaključena, kjer je bil sklenjen predhodni dogovor s svetom in pričakujemo podpis tih dveh dosijev med plenarnim zasedanjem v Štrasburu. No, predlog za naslednji večletni finančni okvir bi naj bil sprejet 29. maja. To je bila informacija, ki jo je podala komisija. In uh, s tem povezani zakonodajni predlogi bodo sledili k malu zatem, karkoli že to pač pomeni. No, prihajajoče predsedstvo je sporočilo tudi to, da bodo organizirali konferenco na visoki ravni o kohezijski politiki Evropske unije, eh, izgledi za obdobje po letu 2020, konvergenca in trajnostne regije. To bo potekalo v Sofiji 8. junija 2018. Eh, jaz bom poslala uradno pismo v imenu odbora regi, eh, v katerem bom pozvala k temu naj povabijo tudi delegacije odbora regi. Toliko v zvezi s tem. 15. novembra sem se udeležila konference, ki je bila organizirana v Štrasburu. Organizirala jo je komisarka Violeta Bulc. Naslov je bil Investing to Connect Europe. Eh, glavn, med glavnimi temami smo obravnavali naslednji večetni eh, finančni okvir in pa eh, o rezultatih 93 odstotkov eh, porabljenih sredstev iz eh, zmogljivosti za povezovanje Evrope. In razpravljali smo tudi o področjem financiranju programov na področju prometa. To je bila zelo ambiciozna konferenca. Jasno smo povedali, da potrebujemo več naložb na področju prometa. No, uh, vizija komisarke je ta, da bi te programe izvajali s pomočjo zmogljivosti za povezovanje Evrope in ne skozi strukturne sklade, kajti zmogljivost za povezovanje Evrope je eh, bolje upravljana, bolje, bolj centralizirana in eh, prinaša boljše rezultate. To so bila glavna sporočila naših razprav. Kar se tiče prihodnosti večletnega finančnega okvirja. No, vsaj kar se tiče področja prometa, eh, pa je to, da bomo v bodoče na področju prometa potrebovali naložbe v urednosti več kot 700 milijard evrov. Potem še zadnje sporočilo. Eh, gre za eno izmed zadnjih pobud komisije. Morda ste že slišali, da je včeraj zjutraj komisija razpravljala o svežnju ukrepov, tudi o zakonodajnih predlogih in pa dokumentih o stališčih. Mm, gre za ponovni zagon Evrope po finančni krizi. Eh, in eh, to se dotika tudi odločitve Združenega kraljestva, da zapusti Evropsko unijo. O tem bo razpravljal tudi eh, Evropski vrh 14. in 15. decembra. Dva zakonodajna predloga spadata v pristojnost našega odbora. Gre za strukturne reforme. Najprej gre za spremembo uredbe, ki ureja programe za Eh, podporo strukturnim reformam. Tukaj naj bi proračun povečali od 143 milijonov evrov na 300 milijonov evrov za obdobje 2017 do 2020 in spremenili naj bi cilje programa, tako da bo ta bolj usmerjen na tiste države, ki se pripravljajo na vstop v evroobmoče. Drugi predlog bo spremenil uredbo o skupnih določbah Na ta način bomo omogočili državam članicam, da eh, uporabijo rezervo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov, zato da bi lahko ponudili podporo strukturnim reformam. To znaša približno 6 odstotkov eh, nacionalnih dodelitev v okviru eh, ESIF-a gre seveda za velik znesek denarja, ki pa se razlikuje od države do države. Um, komisija bo te predloge predstavila naslednji teden na plenarnem zasedanju v Štrasburu in uh, verjetno bomo, um, bo naš odbor pristojen za oba predloga. Kako točno bomo to uredili, še ne vem. Verjetno bo prišlo do navskriži interesov med nami in pa drugimi odbori. Mm, to se je že zgodilo pri programi za podporo strukturnim reformam. No, po uh, predstavitvi na plenarnem zasedanju bomo videli, kako to najbolje urediti. Gospod Van Nistelrooy, hvala lepa za vaše informacije. To je res pomembno za naše delo v naslednjih šestih mesecih. In to bo seveda močno vplivalo tudi na večletni finančni okvir. Imam dve pripombi. Najprej v zvezi z CEF. Ko govorimo o Evropskem kohezijskem skladu, je jasno, da uh, uh, smo torej, eh, takrat, ko smo vzeli denar iz CEFA za kohezijsko politiko, smo jasno povedali, da gre tukaj za kohezijske programe, za kohezijske cilje in da je to namenjeno temu, da bi celoten sistem bolje deloval. No, kakorkoli ta sredstva so sedaj uh, namenjena CEF-u. Ravno naš odbor se zazema za to, da bi imeli tukaj boljše čezmejne uh, odločitve, bodi si za strukturne reforme, bodi si za uh, promet. Sedaj imamo poročilo gospoda Novakova o prometu in mislim, da bi morali to nekako povezati med seboj. kajti kmalo bo komisija predstavila te predloge in potem bomo morali podati naša stališča v zvezi s tem. Potem pa še pripomba v zvezi z eh, predlogom, ki ga je včeraj podala komisija. Ja, eh, res je, gre za spremembo uredbe, o kateri bomo razpravljali tudi na plenarnem zasedanju. In to je zelo pomembno za regije in mesta. torej gre za ta podporni program, ki dobro poteka, vcaj v tistih državah, ki so zaprosile za podporo. Prva tranša je bila zelo velika eh, in dobro porabljena in sedaj so naše nekaj svežih sredstev za razširitev tega programa. No, um, Res je, ta uredba je bila v naši pristojnosti, tudi sprememba bo v naši pristojnosti, eko lahko pripravi mnenje, ampak res se moramo boriti za to, da naš odbor ostaja pristojen za to. Kaj ti spet, če, če razmišljamo o večnem finančnem okviru, je to prav tako povezano s temi, ne smemo pustiti, da bi to šlo v roke odbora Ekon. Gre za pomemben trenutek, mi smo seveda pripravljeni preuzititar dosie. Tako da takoj, ko bo naslednji teden prišla informacija, moramo se pogovoriti z sekretarjatom eh, in seveda se lahko o tem pogovorimo tudi na sestanku koordinatorjev eh, nekoliko kasneje. Ja, lahko o tem razpravljamo na sestanku koordinatorja, ampak eh, lahko rečem samo to, da si bom jaz najbolj prizadevala za to. Uh, tako je bilo tudi v a, eh, prejšnjem obdobju, ni bilo enostavno, ampak a, eh, s pomočjo političnih skupin, z njihovo podporo, nam je uspelo. In na koncu smo mi bili pristojni odbora. Zato, ker smo združili naše moči. Sedaj dajem besedo gospodu Zelju in potem gospodu Zveru. Hvala. Ja. Nekateri komisari želijo na škodo strukturnih in regionalnih skladov um, dobiti več denarja za svoje področje in to podkrepiti tudi v proračunu, recimo na področju zaposlovanja uh, bi naj uh, predvideli nek samostojen inštrument za zaposlovanje, za boj proti brezposelnosti. In to bi naj bilo vzpostavljeno usporedno z kohezijsko politiko. Tudi na področju prometa se dogaja nekaj podobnega. Vsi se osredotočajo na zmogljivost za povezovanje Evrope. Mislim, da bi naslednji čas morali izkoristiti za to, da bi uh, se o tem pogovorili tudi z drugimi odbori. Če res to, to uh, kar si želimo. Meni se zdi zlasti pomembno področje prometa, zmogljivo za povezovanje Evrope namreč ima drugačen cilj. Tam, kjer še obstajajo vrzeli na področju transevropskih povezav, eh, torej tam, kjer obstajajo tako imenovana eh, oska grla, naj bi ta oska grla odpravili in omogočili uh, Um, čezmejni promet. V veliki meri to ni bilo doseženo, vse če si ogledamo stanje železnic. Nasprotno. Sedaj uh, si celo tretje države, recimo Kitajci, prizadevajo, da bi z uh, svojimi predlogi vzpostavili prometne poti tudi v Evropski uniji. Eh, in to ni usklajeno z našimi dolgoletnimi transevropskimi načrti. Uh, In seveda smo vedno uh, omogočili tudi sredstva iz kohezijskega sklada za področje prometa, predvsem za izboljšavo železniškega prometa, ampak to ni bilo v celoti izkoriščeno. V glavnem so potem na koncu šla sredstva v cestni promet. Imeli smo recimo načrt povezave treh balskih držav preko Polske z preostalo Evropo. To, ta program, ta načrt ni bil uresničen in eh, države članice so krive za to trenutno sploh ni več povezave med Polsko in Litvo, kajti železniške povezave so tako slabe, da vlaki ne morejo voziti hitreje kot 30 km na uro in to je škandal. Kohezijski skladi so bili predvideni za izboljšanje prometnih povezav v sedanjem programskem obdobju, ampak predvsem je šlo za povezavo v mestih, za podnebne vidike in tako naprej. In to, da sedaj trdimo, da je zmogljivost za povezovanje Evrope bolje upravljena, ja, to izjavo bi morali še preveriti. Ne na zadnje smo vzeli sredstva iz kohezijske politike, zato da bi vzpostavili EFSI nihče temu ni niti ugovarjal. Sedaj pa naj bi na škodo kohezijskih skladov eh, še nadoknadili obstoječe vrzeli. Mislim, da bi se o tem že morali pogovoriti tudi z kolegi iz odbora za promet. Hvala, gospa Krel. Ja, hvala. Ponoma se strinjam s tem, kar sta rekla Lambert in pa Joachim gre za nek proces. Že pred sprejemom novega večernega finančnega okvira moramo povedati, da moramo biti sposobni črpati sredstva iz kohezijske politike. E, ta morajo ostati, drugače ne bomo pri 350 milijonih kot izhodišče, ampak 250 ali pa še manj. Potem e, tudi ta rezerva za rezultate. Naš parlament je bil proti temu. In uh, če bo sedaj komisija želela to porabiti za druge programe, potem ne more biti to porabljeno za programe, ki nimajo nič opraviti z našim, našimi eh, področji delovanja. Ehm, mi smo se zazeli za to, da smo CEF podaljšali do leta 2020, jaz in pa Lambert sva to skupaj dosegla. Ehm, Danes so bila sredstva tudi iz tehnične pomoči in ne vem, zakaj bi to sedaj spet ponovno podaljševali, še preden se sploh dogovorimo o naslednjem večnem finančnem okviru. Uh, Eh, to pomeni, da bi morali eh, se zavezati, kar se tiče sredstev, že za obdobje onkraj eh, izteka programskega obdobja. In to nima smisla. Komisija nam je tukaj dolžna določena pojasnila. Naj pojasni, zakaj bi naj nekaj takega podprli. Jaz ne vidim novenega dobrega razloga za to. Uh, Hvala. Kar se tiče pojasnil komisije, veste, da sem že enkrat ali dvakrat omenila, da smo povabili komisarja Dombrovskisa zaradi rezultatov prve faze programov ASRP. Pričakujemo, da bo k nam prišel februarja. Takrat bo prišel v naš odbor in z njim nameravamo razpravljati o rezultatih programa. Sedaj pa lahko razpravljamo o predlogu za program in pa o predlogu za podaljšanje tega programa. Eh, in pa še zadnji govornik, gospod Boštinaro. Ne bom govoril dolgo, ampak kot, bo, kot bivši poročevalec uh, za kohezijsko politiko smo se um, morali pri tem uh, boriti za to, da tukaj ne bi jemali sredstev iz kohezijske politike, ne da bi ob tem uh, vsaj uh, videli oceno tega, kako so ta sredstva spoh bila porabljena. Zato se strinjam z Lambertom. Zahtevati moramo oceno, kako je ta denar bil porabljen. Prav tako me zanimajo podrobni rezultati o geografski prerasporeditvi sredstev iz uh, zmogljivosti za povezovanje Evrope. Uh, poročilo o tem, kako države dostopajo do sredstev iz CEFA, koliko denarja je bilo prenešenega za leto 2018 in kakšen je rezultat, kje je CEF boljši od kohezijske politike na splošno, uh, ki smo izboljšali čezmejno dimenzijo naše povezljivosti, kajti to je bil edini razlog za to, da smo sploh vzpostavili zmogljivost za, povez, za povezovanje Evrope. Koliko smo izboljšali povezave plinovodov, eh, širokoposlovnega interneta in predvsem, kolikšni meri se je izboljšala železniška povezljivost, ne avtocestna uh, povezljivost. Uh, brez takšne ocene eh, moramo nasprotovati temu, da bi po nepotrebnem sedaj prenašali sredstva. Kaj ti Konstancija je povedala, da moramo vsemu skupaj dodati še varnost, migracije eh, in pa obrambo. In že sedaj se eh, tukaj sredstva ustrajno krčijo. Hvala, gospod Boštinaru. Eh, naj eh, povem, da se bomo danes sestali s komisarko Krecu in mislim, da ji moramo zastaviti ta vprašanja in zahtevati odgovore. Ko vidimo, da obstajajo tako različne zahteve iz različnih politik, iz socialne politike, iz prometa, uh, da bi razrezali kohezijsko politiko in bi ustvarjali nove programe in nove pristope. Ja, tukaj bi res morali poprašati eh, mne, po mnenju komisarke za regionalni razvoj in kaks, kakšni so načrti komisarke za um, obdobje, preden bo predlagan nov MMF tukaj v parlamentu želimo v zvezi s tem zelo jasna pojasnila Evropske komisije. Dobro, še, moja, še moje zadnje sporočilo, nekaj popolnoma drugačnega. Letos ne bomo imeli božične zabave, kajti Tako ali tako je božičnih zabav že toliko, da sploh nismo mogli najti časa in pa mesta za našo božično zabavo in nismo imeli dobrih izkušenj uh, z lanskoletno božično zabavo v Štrasburu, ki je bila slabo obiskana. Zato bomo imeli novoletno zabavo. Potekala bo po naši prvi seji januarja in upam, da bo to dobra priložnost za to, da si zaželimo uspešno eh, in srečno novo leto. Tako, to je bilo moje zadnje sporočilo, sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Glasujemo o mnenju Monike Smolkove. pristojni odbor je odbor ITRE. Gre za pospeševanje inovativnosti na področju čiste energije. Gospa Smolkova je osnutek mnenja predstavila oktobra, 16. oktober je bil rok za vložitev predlogov sprememb, 63 predlogov sprememb je bilo uloženih in mm, poročevalka je predlagala 12 kompromisnih predlogov. ITRE bo mnenje oziroma poročilo sprejel januarja. Gospa Smolkova, ali želite kaj povedati? Ďakovať všetkým, ktorí na tomto spolupracovali. Hvala lepa. Želela bi se zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega mnenja. Zahvaljujem se sekretarjatu in poročevalcem v senci in prepričana sem, da bomo odboru ITRE predali dobro mnenje. Hvala lepa. Sedaj pa lahko kar začnemo z glasovanjem najprej uh, predlog spremembe ena. Oprostite, kompromis ena, se popravlja predsedojoča. Kompromis ena, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe tri. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe osem. Kompromise dve se popravlja predsedujoča. Oprostite, sedaj bom bolj pozorna. Kompromis dve je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predloslovenbe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predloslovenbe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Kompromis 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Se nismo na plenarnem zasedanju. Dobro. Predlog nebe 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18 je brezpredmeten. Predlog spremembe 22 prav tako. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Predložim imbe 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Predložim imbe 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predložim imbe 40 za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli 56. Za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Predlog smo imeli 56. Preverili bomo elektronsko, lahko glasujete. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Rezultat vidite na zaslonih. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prelesmembe 60 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. kompromis 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o tako spremenjenem mnenju. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo, gospa Smolkova. We continue now with the, uh, consideration of the draft report. Sedaj pa sledi um, predstavitev mnenja vloga regij mest Evropske unije pri izvajanju pariškega sporazuma in o podnebnih spremembah.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 o poročilu Valina, vloga regij in mest Evropske unije pri izvajanju pariškega sporazuma o podnebnih spremembah COP21. Regij se je odločil, da bo pripravil poročilo na lastno pobudo o tej pomembni zadevi. 24. decembra bomo pripravili mnenje prosim za tišino, kaj ti besedo bo dobila poročevalka. Gospodje, prosim, gospod Novakov, gospod Boštinaro. Opravičujem se, ampak besedo moramo dati naši poročevalki. Gospa Valina. Hvala. Gospa predsedujoča, lep pozdrav vsem. Ne bom govorila predolgo, kaj ti poročilo imate že kar nekaj časa na voljo na spletni strani. Verjetno ste imeli čas, dovolj časa si poročilo ogledati. Po drugi strani pa eh, želim imeti dovolj časa, da bi prisluhnila vašim mnenjem. Ne vas spomnim na to, da smo na slabi poti globalno gledano, ko gre za podnebne spremembe, počasi tudi izvajamo naše odločitve in ukrepe. Poročilo skuša strniti skupek ukrepov, ki bi jih morali izvajati na področju kohezijske politike in pa na področju lokalne in regionalne politike podnebne spremembe povdarjajo tudi socialne razlike v Evropski uniji. Nekatere socialne skupine so bolj izpostavljene, recimo njihovo zdravje ali pa nimajo dovolj dogodkov, imamo tukaj tudi vidik spola in tako naprej. E, tudi energetska revščina je praktično neka stalnica v življenju številnih evropejk in evropejcev. Evropska unija bi morala Eh, prevzeti odgovornost, oblažiti je treba posledice podnebnih sprememb, eh, kaj ti ne nazadnje te prinašajo eh, lakote, suše, tudi drugot po svetu. In to ustvarja val podnebnih beguncev, ki seveda prihajajo tudi v Evropsko unijo, predvsem v mesta. In tam išajo bolj dostojno življenje. Če želimo se prilagoditi na podnebne spremembe, eh, je treba podpreti mesta pri tem. Potrebujemo perspektivni zakonodajni okvir, treba je osveščati mm, prebivalce, treba je ponujati informacije o znanstvenih in tehničnih informacijah in treba je ponuditi tudi ustrezno financiranje um, v poročilu ustrajam pri večji avtonomnosti mest in regije pri svojih odločitvah. Um, Na nazadnje pa potrebujemo tudi supranacionalne in državne ukrepe, no, torej v našem primeru na uh, evropski ravni. Ampak ključnega pomena pri tem so regije in pa mesta. Lokalne oblasti so najbližje državljanom in zato. Um, lahko ponudijo najboljši odgovor na probleme. Če želimo, da bi, bili, um, da bi bila mesta pomemben akter v boju proti podnebnim spremembami, me treba dati dovolj finančne, administrativne in pa politične neodvisnosti. Uh, glavne rešitve na področju prilagoditve uh, in uh, preprečevanja so ravno na lokalni ravni. Um, No, potem, ko so se ZDA umaknili iz pariškega sporazuma, eh, je veliko severnoameriških mest ostalo zavezanih boju proti podnebnim spremembam in to dokazuje, kako pomembna so mesta. Še eden izmed pomembnih vidikov je ta, da je treba eh, politike dekarbonizacije pospremiti z načrti zaposlovanja, ki bodo omogočili socialno varnost, ne samo podnebno varnost. Treba je Eh, tudi pospešiti um, uporabo energije iz obnovljivih virov, istočasno pa potrebujemo učinkovite načrte naložb v najbolj prizadete zone, torej tam, kjer je največ brezposobnosti zaradi velikih makroekonomskih sprememb. In podpora mora iti neposredno prizadetim uh, družinam, ne pa energetskim multinacionalkam, zato da bodo te lahko samo še povečale svoje dobičke. To se namreč sedaj dogaja dogaja eh, v moji državi. Istočasno moramo spomniti na pomen podnebnih beguncev. Vedno več oseb eh, postaja, postajajo begunci zaradi podnebnih sprememb in to povzroča številne probleme. Ehm, no, eh, številni problemi, s katerimi se soočamo, so povezani tudi z eh, porabo sredstev za podnebne spremembe in izvajanje ukrepov za boj proti podnebnim spremembam. Poročilo spominja na to, da smo odgovorni za vsako osebo, ki eh, beži iz svojega doma, bodi si zaradi vojne ali pa zaradi podnebnih sprememb. Mi imamo dovolj virov, da jim pomagamo. In na koncu bi želela se izpostaviti pomen politike enakosti spolov pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov, uh, Eh, prav tako pa je treba ehm, analizirati načelo, spoštovanje načela enakosti spolov v vseh eh, sektorjih. Eh, na koncu bi želela podati zgled slabega načrtovanja, torej tukaj ne gre za moje poročilo, ampak gre za primer slabega načrtovanja in pomankanja koordinacije. Ehm, gre za resničen primer. Številni izmed vas ste morda dobili sporočilo, Tisti, ki bodo z avtomobilom potovali v Štrasbur, bodo morali na svoja vozila nalepiti nalepko o uh, emisijah, ki jih uh, povzroča njihov avtomobil. Gre za ukrep, ki je bil nedavno sprejet v Franciji. V, š, v Nemčiji eh, ta obveza velja že dolgo, potem tudi v Španiji se delno izvaja, potem eh, v Češki republiki, na Danskem in tako naprej. V tem trenutku je to obvezno vsaj za določena vozila. Če bodo države članice zahtevale takšna, takšne nalepke na vetrobranskih steglih, eh, steklih, potem bi morali to upoštevati tudi pri tehničnih pregledih. Ehm, potem eh, to velja tudi za nalepke, ki so potrebne za eh, parkiranje, recimo v v Evropskem parlamentu, potem imamo tudi nalepke za uh, avtoceste, za cestnine in tako naprej. In to vse prispeva k slabi vidljivosti potem. Preprosto vozniki več ne bodo mogli gledati svojih vozil, če bodo imeli nalepljenih toliko, toliko nalepk. In to sicer kaže na to, da sicer imamo lahko lepe namene, dobre predloge, ampak ti so včasih slabo izvajani. In skupaj moramo delati za to, da bi tukaj izboljšali eh, stanje in za velikim zanimanjem pričakujem vaše predloge in pa prispevke k mojemu poročilu. Hvala lepa. Thank you very much. Now I will give the floor to the members of Regi Committee, beginning with the shadow rapporteurs. The first shadow rapporteur is Ms. Piraki. Somebody will speak on behalf of Ms. Piraki. Dobro, sedaj pa poslanci, <clears throat> gospod Vanisteroj. Um, I, I listened carefully and I... Pazljivo sem poslušal. In celo razumel sem nekaj španščine, poskušal sem vam slediti v španščini. Res je, da se vloga mest krepi. In to vidite predvsem na področju podnebja. In zato ne gre toliko za cilje, ki smo si jih zastavili v Parizu in druge, ampak gre bolj eh, za uh, uresničevanje teh ciljev. In veliko je različnih možnosti. Torej, več sredstev je na voljo, kot uh, jih uporabljamo. In za tem poročilom moramo zahtevati uresničevanje, izvajanje, biti moramo učinkoviti. Kot ste dejali, imamo veliko novih instrumentov. Recimo na področju uh, energije, energetike, energetske učinkovitosti, uh, na področju trajnostne energije. Veliko je instrumentov, ki jih ponuja Evropska investicijska banka in pa drugi eh, programi. In lokalni organi lahko prevzamejo odgovornost skupaj s svojimi partnerji in eh, pričakujejo povračilo kasneje. Gospe Spiraki danes eh, ni tukaj, eh, zato govorim eh, v njenem imenu, ampak podprli bomo vaš pristop. Zelo pomembno je poudariti decentralizirane odgovornosti, kajti politike so kot neke vrste mazerati. Um, Eh, in uh, upam, da bo to poročilo delovalo ravno tako dobro kot uh, Maserati. Hvala lepa, gospod Ančila. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Podnebne spremembe so eden izmed največjih izzivov, s katerimi se bo moralo soočiti celotno človeštvo. To vpliva tako na zdravje, kakor tudi na eh, kohezijo. Pariški sporazum je pomenil začetek dinamičnega procesa. Mednarodna skupnost in Evropska unija so lahko tako sprejele cilj omejiti segrevanje ozračja na pod dve stopinji. in sedaj je potrebno poskrbeti eh, za izvajanje regije in mesta iz Evropske unije. Lahko pri tem igrajo pomembno vlogo. Uresničevanje in pa konsolidacija eh, podnebnih ciljev je eh, pri tem cilj v številnih državah članicah. načrtuje se gradnja, načrtujejo se energetski projekti in tako naprej. Mislim, da države članice morajo sprejeti oziroma uresničiti zaveze, ki so jih eh, sprejele, kajti to je ključnega pomena. Regije in mesta morajo biti popolnoma vključeni v to izvajanje, ravno tako, kakor tudi eh, javni ulagatelji in pa zasebna podjetja. Poleg tega je potrebno več pozornosti posvetiti eh, tudi konvenciji eh, županov. 2015 je ta sprejela nove zaveze. 6000 500 eh, občin in pa mest je del te konvencije in želijo prispevati k eh, cilju, da bi znižali izpuste eh, toplogrednih plinov. To bi lahko bil dober vzgled tudi za druge države izven Evropske unije in eh, to lahko uskladimo eh, tudi z drugimi mednarodnimi pobudami. Tukaj gre tudi za uh, druga omrežja, regiji in tako naprej. Določena mesta so se odločila za boj proti podnebnim spremembam, če tudi se niso pridružila tej konvenciji države in pa eh, mesta, ki pri tem sodelujejo, eh, želijo resničiti cilje COP21. Zato pa imajo tudi zavezojoče cilje, predvsem na področju energetike in pa eh, prilagajanja podnebnim spremembam. To velja tudi za majhne občine, mogoče še prav posebej za nje. In Evropska unija mora biti v podporo, predvsem, ko gre za vzpostavitev sodelovanja med regionalnimi nacionalnim in nacionalnimi organi. Skupaj eh, morajo delovati tudi na področju zaveščanja v zvezi z podnebnimi spremembami. Vse je potrebno seznaniti z ukrepi in pa gestami, ki jih lahko vsak eh, sprejme kot posameznik v boju proti podnebnim spremembam. Pomembna je udeležba vseh eh, državljanov, vseh starodnih skupin. Najlepša hvala. Like shadow rapporteur, Mr. Flack. Hvala lepa. Sedaj pa naslednji eh, poročevalec v senci, gospod Flek. V imenu uh, eh, EKR bi se rad zahvalil za opravljeno delo doslej. Podpiramo načela tega poročila, vendar pa bo potrebno določena področja še izboljšati. Rad bi predlagal določene spremembe na nekaterih ključnih področjih, na treh ključnih področjih. Kot sem že povedal pri prejšnji izmenjavi mnen, moramo zagotoviti, da bomo lahko nadzorovali, kakšen je dejansko prispevek kohezijske politike v boju proti podnebnim spremembam. Leta 2016 je računsko sodišče ugotovilo, da obstaja resno tveganje glede cilja 20-odstotnega znižanja do leta 2030. Zaradi tega potrebujemo boljši nadzor. Rad bi predlagal predvsem spremembo členov 34 in 35 eh, oziroma upoštevanje členov 34 in 35 odbora za okolje. Zagotoviti moramo, da eh, to poročilo tudi doseže eh, določene rezultate. Zgolj obsoditi Združene države, ker so izstopile iz eh, pariškega sporazuma, to eh, ne bo obrodilo nobenih sadov. Veseli me, da so se številna mesta odločila, da bodo kljub temu eh, znižala izpuste in sicer v skladu z tem, kar je bilo dogovorjeno na pariški konferenci regijam v Evropi moramo dati dovolj neodvisnosti, da nadaljujejo z izvajanjem svojih načrtov, kar lahko vozi tudi v ambicioznejše mednarodne cilje. recimo presek cilja 20 odstotkov do leta 2020. Mislim, da moramo biti tudi veliko bolj pozitivni, kar zadeva vlogo industrije številni sektori v eh, evropski industriji že vlagajo v zeleno tehnologijo. In uh, omenjamo jih le enkrat v členu 5 in sicer uh, dokaj negativno sodelovanje med zasebnim sektorjem in pa regijami vodi v dobre rešitve v boju proti podnebnim spremembam znotraj Evropske unije in pa posod po svetu. Lansk Pretekli teden je eh, Tesla predstavil eh, največjo eh, baterijo na svetu, tako da je ta regija sedaj vodilna na področju zelene tehnologije. Na vzhodu Anglije, v moji regiji, pa smo uh, se izognili temu, da bi se smeti iz celotnega mesta odlagale na uh, odlagališče. In smo našli novo rešitev, torej mislim, da je lahko industrija igra zelo pomembno vlogo. In v zvezi s tem bom vložil tudi predlog spremembe. Potrebno je spoštovati eh, pariški eh, sporazum, pa tudi. Eh, organizacije županov in pa regije. Mislim, da bomo lahko z določenimi spremembami zagotovili dobro poročilo. Gospod Miltenborg, hvala lepa. Govorim uh, o imenu gospoda Takole, uh, ki ga moram žal opravičiti in rad bi podal nekaj kratkih pripomp. Kot druge skupine podarjamo temeljna načela tega poročila, vendar pa bi rad izpostavil predvsem tri točke. Najprej 12. člen ne vem, ali je res realistično, potem ko je gospod Oettinger prišel v ta odbor, da zahtevamo, eh, da se proračun za kohezijsko politiko po letu 2020 okrepi. Mogoče bi morali napisati le, da potrebujemo zadostna sredstva za spopadanje s podnebnimi spremembami. Ne gre zgolj za kohezijsko politiko, obstajajo tudi drugi instrumenti. Potem pa druga točka, člen 14 eh, in potreba eh, potem, eh, da zagotovimo učinkovite programe zaposlovanja. Ja, seveda, to bo vplivalo tudi na zaposlovanje, ampak, ampak ali res potrebujemo specifične načrte za učinkovito zaposlovanje? Ali pa je to področje, ki uh, sicer uh, se spreminja uh, zaradi uh, podnebne politike, uh, vendar pa ne vem, če zato ravno potrebujemo uh, učinkovite programe za poslovanje, kajti mislim, da je to izven obsega tega poročila. Potem pa 18 ocena uh, družbenih posledic uh, okoljskih ukrepov. Seveda potrebujemo prilagajanje ampak zakaj potrebujemo uh, takšne eh, podrobne ocene, še prav posebej, če je to v istem odstavku povezano z zaščito zgolj najšipkejših uh, eh, skupin uh, prebivalstva. Mislim, da uh, gre tukaj uh, za. Uh, področje, ki presega obseg tega poročila. Nekatera področja so bolj izpostavljena kot druga, potrebujemo prilagajanje, eh, potrebujemo ustrezne ukrepe za boj eh, proti posledicam podnebnih sprememb. Poleg tega moramo boljše zaščititi šipkejše uh, eh, skupine naše družbe. Vendar pa mislim, da ta politika ne more zagotoviti zaščito vseh, ki se bodo soočili z posledicami podnebnih sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rope, naslednji poročevalec v Senci. Najlepša hvala. Rad bi čestital poročevalki za opravljeno delo. Mislim, da je to zelo pomembno in še kako potrebno poročilo še bolj zaradi tega, ker se soočamo eh, z novim obdobjem eh, po letu 2020. To, kar smo načrtovali za obdobje eh, po letu 2020, tega več pravzaprav ne moremo spremeniti. Ampak pravice in možnosti mest po letu 2020 Eh, pa eh, bodo vplivali na prihodnje rezultate. <clears throat> Mislim, da se vse skupaj ne razvija v pravi smeri. Večina dejavnosti poteka v regijah in mestih. To je torej eh, v njihove odgovornosti in njihove dejavnosti so odvisne le od tega, kar jim dovoljujejo države članice od tega, kakšen mandat so dobile, recimo v baltskih državah ali pa v, Litvani, eh, v Litvi, eh, so eh, regije odgovorne le za 15 odstotkov finančnih sredstev na zelo omejenih področjih in potrebno je slediti pravilom. Po letu 2020 bi morali ukrepiti pravice mest in pa regij tako da bomo vsaj 50 odstotkov sredstev eh, dali v upravljanje rekem in mestom. Le na ta način bomo učinkoviti. To je zelo pomemben program. Eh, recimo program obnove stanovanskih stavb. 3 do 5 odstotkov naj bi jih bilo obnovljenih vsako leto, torej 60 let eh, bi potrebovali, eh, da obnovimo vse stavbe. In na ta način eh, bi naj, rešili, naj poskrbeli za večjo energetsko učinkovitost. Najcenejša energija ni energija, ki se proizvaja, ampak energija, ki se pripravlja privrčuje. Velik eh, delež energije danes Evropska unija kupuje iz tretjih držav. 40 eh, eh, milijard evrov namenimo za to. Torej, to bi lahko namenili za krožno gospodarstvo, za energetsko učinkovitost in pa za druga področja. zavržemo veliko še uporabnih stvari, kot recimo uh, veliko uh, eh, gospodinskih naprav, ki še delujejo. Gre za prekomerno potrošništvo in uh, zato, uh, da uh, se na uh, trgu pojavljajo naprave, ki jih sploh ni mogoče popraviti potrebujemo mesta, potrebujemo zaposlovanje, ampak potrošništvo mora tudi biti uh, razumno in pa omejeno. Kar je pomembno, je tudi, da uh, ko kupujemo energijo in rekel sem, da Evropska unija kupuje približno 50 odstotkov uh, energetskih verov v tretjih državah, moramo upoštevati, uh, enake oziroma zahtevati enake okoljske eh, standarde kot v Evropski uniji. Recimo trenutno se eh, gradi eh, nova eh, elektrarna, eh, jedrska elektrarna. Eh, in uh, ni načrtov uh, za uh, kasnejše odlaganje jedrskih uh, odpadkov. Uh, in uh, tukaj gre torej za gradnjo, ki ni v skladu z standardi Evropske unije in tudi ne v skladu z okoljskimi cilji. Biti moramo torej ambiciozni. In videli bomo, kaj bomo storili po letu 2020 ali bodo le države članice odločale o tem, kaj želijo, ali pa bomo dali eh, več odgovornosti regijam, recimo skupna kmetijska politika ima uh, odličen mehanizem za uh, regije, namreč uh, gre za ovojnice uh, in zakaj ne bi tudi regije imele lastnih ovojnic in bi same odločale o tem, uh, katere projekte bi bilo potrebno izvajati. Lahko bi sledili uh, temu vzgledu uh, povsod eh, po Evropske unije, nekatere države to namreč že imajo. Gospoda Mato, hvala lepa, gospa predsedojoča. podrobno spremljamo eh, razvoj te teme in eh, tudi teme podnebnih sprememb. Evropska unija se srečuje z poplavami, eh, nevihtami, sušami in ti dogodki so vedno bolj intenzivni in gospodarske posledice znašajo 400 milijard tudi Evropska agencija za okolje poziva, da proučimo ukrepe za eh, prilagajanje. Ti morajo biti prožnejši. Proračun Evropske unije, 20 odstotkov proračune Evropske unije za obdobje 2014 do 2020 eh, bi moralo eh, biti namenjenih za boj proti podnebnim spremembam ampak leta 2016 je računsko sodišče opozorilo na to, da ne bomo dosegli teh ciljev oziroma da obstaja tveganje, da ne bomo dosegli teh ciljev. Potem pa so tukaj eh, tudi nevarnosti eh, za eh, bioraznolikost in pa za človeško zdravje. Eh, poleg tega eh, podnebne spremembe vplivajo tudi eh, na razvoj bolezni v Evropski uniji. In podnebne spremembe povzročajo tudi spremembo teh bolezni, ki postajajo bolj smrtonosne. Eh, prihaja do različnih eh, infekcij, eh, izpostavljeni smo različnim kemičnim spojinam, stresu, izpušnim plinom in tako naprej. Torej, pojavljajo se številni izzivi tudi zagotovitev zadostne količine pitne vode za vse. Vložili bomo določene predloge sprememb na poročilo, ki ga je pripravila kolegica pozdravljamo osredotočanje na mesta, menimo, da je pomembno, eh, da se osredotočimo na mesta, kajte v mestih živijo tri četrtine evropskih prebivalcev na portugalskem, v Grčiji, v uh, južni Franciji in Italiji. Uh, smo se v zadnjem času soočili s številnimi naravnimi nesrečami. Eh, torej, eh, potrebno se je zavedati, da se z večanjem mest povečuje eh, tudi možnost požarov v stanovanskih območjih. Potrebujemo ukrepe za boj proti podnebnim spremembam, potrebujemo jasne cilje, ki bodo tudi dobro nadzorovani. Poleg tega so pomembna vlaganja v obnovljive vire energije. Hkrati pa moramo tudi v tem poročilu pozvati k reviziji eh, Evropskega solidarnostnega sklada. Najlepša hvala. Uh, Najlepša hvala. Nihče ne želi besede. Gospa Krel, se opravičujem. Ja, se opravičujem, gospa predsedojoča, a vendarle sem se javila k besedi posem eh, podpiram eh, cilje, ki ste jih omenili. Gospa poročevalka rada bi omenila le tri točke. V eh, peti točki ste zapisali nekaj, no, mogoče je v prevodu to bilo tudi napačno zapisano, ampak obsojate medije in industrijo, eh, ki eh, naj bi eh, zanikali podnebne spremembe. Zgleda tako, kot da bi vsi zanikali podnebne spremembe z tega področja in to ne drži. Prez industrije tudi ne bi mogli preživeti. Torej mislim, da moramo pozivati k trajnostnemu razvoju da moramo podpirati razvoj tehnologij, ki varčujejo z veri in ki eh, ne povzročajo prevelikega vpliva na okolje, ampak vsi smo eh, politiki in eh, večina politikov se zaveda svoje odgovornosti, z izjemo gospoda Trumpa seveda. Mislim, da bi to morali nekoliko drugače zapisati. V nasprotnem primeru bo to doseglo ravno nasprotno učine kot tega, ki ste ga želeli. Zato resolucija tudi ne moremo že vnaprej eh, določati, koliko sredstev bomo eh, namenili eh, za varstvo okolja in za boj proti podnebnim spremembam. 20 odstotkov smo trenutno namenili za te cilje, to je lepo in prav, ampak ne moremo že sedaj reči, da je potrebno ta sredstva še povečati. S tem se bomo ukvarjali, ko bomo imeli eh, finančni okvir. Mislim, da moramo v večji meri eh, podpreti tudi mesta in regije, tako da se bodo lahko sama odločila, kakšna, koliko sredstev pravzaprav potrebujejo. mislim, da imamo možnosti, da se zares borimo proti podnebnim spremembam. Eh, v Evropi imamo trenutno veliko koncentracijo v mestih in mislim, da bi se lahko uspešno borili eh, proti podnebnim spremembam, če sprememo ukrepe v mestih. Veliko je možnosti pozitivnega delovanja in mislim, da bi lahko to poročilo še nekoliko ukropili. Najlepša hvala. Hvala lepa nihče več ni prosil za besedo, zato dajem besedo še predstavnikom eh, Evropske eh, komisije. Gospa Malinovska je z nami, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa poslancem Evropskega parlamenta za razpravo, hvala lepa tudi poročevalki. Najlepša hvala za to razpravo, ki eh, poziva k boju proti podnebnim spremembam sredi novembra smo imeli eh, pomembno sejo in prihodni teden bo potekala naslednja pomembna seja v eh, Parizu. Gre za lokalne in regionalne ukrepe v boju proti podnebnim spremembam. Gre za eh, srečanje voditeljev regij in pa občin. In Sprejeti so bili pomembni eh, sklepi več kot 300 eh, voditeljev eh, iz različnih ravni in iz 60 različnih držav, tudi majhnih otokov, je sodelovalo pri tej seji. Poleg tega je bila organizirana tudi pomembna seja županov. Beseda je tekla o sodelovanju med posameznimi mesti, eh, občinami, eh, poleg tega eh, je šlo tudi za dobro načrtovanje gradnje mest in tako naprej. Potrebno je ukrepiti sodelovanje med mesti, regijami in povdariti je potrebno pomembno vlogo industrije. Zato pa so pomembna tudi ulaganja zasebnega in pa javnega sektorja na regionalni in lokalni ravni. Potrebujemo tudi eh, dialog. Eh, v katerega uh, bodo vključeni različni deležniki, tudi mesta in eh, kjer bo ugotovljeno, uh, koliko smo še oddaljeni od ciljev, ki smo si jih zastavili na pariški konferenci. Zaradi tega uh, je vaša današnja razprava še kako aktualna. Uh, pozdravljamo osnutek poročila. pozitivno sprejemamo poziv komisiji in pa državam članicam, eh, da eh, se ambiciozno eh, lotimo izvajanja podnebnih ciljev. Mislim, da bi bilo koristno bolj povdariti ulogo regionalnih deležnikov. Poleg tega pozdravljamo ulogo številnih mest v boju proti podnebnim spremembam. V Bonu sem bila recimo novembra in zagotovljeno mi je bilo, da ne bodo eh, sprejeli eh, novih eh, ukrepov, da bodo ustrajali pri ciljih, ki so si jih zadali. Prilagajanje podnebnim spremembam pa lahko zagotovi tudi nova delovna mesta, izboljša človeško zdravje. Kar pa zadeva večletni finančni okvir, eh, pozivamo oziroma eh, podpiramo poziv eh, k zagotovitvi več sredstev za to področje. Z drugimi vlaganji ne smemo ogroziti tega, kar smo si zadali v Parizu. Nekateri so dejali, da je na voljo še veliko sredstev in da ta sredstva niso bila porabljena in to je res 50 odstotkov sredstev za boj proti podnebnim spremembam, za uresničevanje tematskih ciljev je še na voljo. In zagotovo bomo nadaljevali z našimi prizadevanji za podporo mestom in pa regijam. Pa naj gre tukaj za ozaveščanje ali pa eh, za pomoč in podporo pri izvajanju teh ukrepov. Eh, nekateri ste nas pozvali tudi k podpori eh, županov in pa občin, to že počnemo. Vzpostavljeno je bilo regionalno sodelovanje v podsaharski Afriki in za podobne projekte si prizadevamo tudi v Indiji in pa v Severni Ameriki. Potem je tukaj tudi organizacija Urbis, ki jo podpira Evropska investicijska banka. To bi moralo omogočiti eh, dodatne investicije eh, in na ta način bi lahko izboljšali tudi kakovost projektov, kajti pogosto je problem ta, da imamo sredstva sicer na voljo, ampak da so projekti, ki jih prejmemo, neustrezni in zaradi tega ne pridobijo teh sredstev. Evropska eh, konvencija županov prispeva k eh, doseganju podnebnih eh, ciljev in trenutno je bil že uresničen cilj 23 odstotkov in zagotovo bomo presegli cilj 27 odstotkov, ki smo, ga, ki smo si ga zadali. Torej, evropska mesta zares igrajo vodilno vlogo in. Evropska komisija je pripravljena eh, zagotoviti podporo pri eh, izvajanju teh zgodb o uspehu posod po svetu. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospe Valini, da zaključi to razpravo. Hvala za vaše prispevke, hvala lepa tudi predstavnici komisije. Nekaj bi želela pojasniti. Prihajam iz regije, kjer je bilo rudarstvo glaven vir za preživetje dolgo časa. To je bila ena izmed regij, je, kjer je bilo največ industrije v Španiji. Vsaj tistih letih, ko smo industrijo še imeli. Sedaj je drugače. No in uh, prihajam prav iz uh, kraja, kjer je. Uh, bilo največ industrije. In mislim, da je industrija bistvenega pomena. Seveda ne moremo preživeti brez nje, ampak samo pod pogojem, da izpolnjuje okoljske norme in da industrija tudi prispeva k preprečevanju podnebnim podnebnih sprememb. Jaz sem bila v tej skupnosti 8 let županja in morali smo celo čistiti uh, Eh, naše plaže, tam je bilo veliko težkih kovin in to so bile ene izmed najbolj turističnih plaž v Španiji. Tako da jaz branim industrijo, ampak zahtevam, da industrija izpolnjuje svoje cilje eh, tudi na področju podnebnih sprememb. To mora narediti. To sem želela jasno povedati. In potem, tudi ko govorim o politiki dekarbonizacije imam tukaj veliko izkušenj. 8 ehm, tisoč rudarjev smo včasih imeli, sedaj jih je 800 in vse te skupnosti praktično umirajo. Soočamo se z eh, problemom odseljevanja. Tako da prav gotovo so ti ukrepi potrebni če ljudem vzameš en način preživetja, jim moraš dati neko alternativo. In jaz sem za to, da moramo dekarbonizacijo pospremiti za določenimi ukrepi, zato da bodo ljudje še naprej lahko imeli dostojne plače in dostojno življenje. Na to ne smemo pozabiti. Veliko je oseb, ki je odvisnih od eh, tega, ali bomo uvedli takšne ukrepe ali ne. In potem, eh, strinjam se s tem, da je pri tem bistvena vloga mest. V Španiji smo imeli nedavno eh, reforme na lokalni ravni, občin je dobilo nekaj več pristojnosti, eh, ampak eh, ko gre za podnebne spremembe, veliko skupnosti tukaj še nima nobenih strategij. Jaz delam v odboru za peticije in vedno znova smo priča peticijam, kjer gre za. Um, določene projekte, ampak ljudje začnejo zbirati podpise, zato ker ti projekti niso usklajeni z eh, okoljskimi potrebami te regije. Um, in To ne more urejati vlada na centralni ravni ali pa samo institucija, ki se ukvarja z uh, vplivi okolja. Ne, tudi lokalne skupnosti morajo pri tem sodelovati. Tako da zahvaljujem se vam za vse vaše prispevke in pričakujem vaše predloge spremem. Hvala. Najlepša hvala. Ob koncu naše razprave moramo meniti le še, da je rok za vložitev predlogu sprememb. Thank you. 13. december, to je sreda do 12. ure. To je torej rok za vložitev predlogov spremem. Hvala lepa za to razpravo. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu. In preverila bom, eh, da ne naredim ponovno napake. Eh, gre za poročila o regijah Evropske unije, ki zaostajajo v razvoju, poročevalka pa je gospa Džufrida. Danes bomo razpravljali o njenem osnutku poročila. Torej, besedo dajem gospe eh, Džufridi, potem pa poročevalcem v senci in pa članom odbora Rigi. Beseda je vaša. Um. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Mislim, da je razprava o teh regijah, ki zaostajajo v razvoju, ključnega pomena za prihodnost kohezijske politike. Glede na to, da je poročilo že pripravljeno, bom z veseljem prisluhnila pripombam kolegov. Regije, ki zaostajajo v razvoju, so tiste regije, ki so najšipkejše v Evropi. So tiste regije, ki so uh, v prvi vrsti eh, prejemnice kohezijske pomoči. To so tiste regije, ki potrebujejo našo podporo in pa podporo Evropske unije podana je bila eh, pobuda za pregled eh, elementov, ki vplivajo na eh, to, da ni zadostnega razvoja v državah oziroma v regijah z nizkim razvojem in pa z nizkimi dohodki. O tem govori tudi moje poročilo. Evropska komisija je identificirala 47 eh, regij, eh, ki zaostajajo v razvoju in razdelila jih je eh, na regije z nizko rastjo, regije, katerih BDP je blizu evropskemu pobrečju, vendar ne dosega nobene rasti. In tukaj gre za regije v Italiji, Španiji, Grčiji in Portugalski druge pa so eh, regije z nizkimi dohodki, torej regije, ki imajo še vedno zelo nizek BDP, eh, vendar pa kažejo pozitiven eh, trend rasti. Tukaj gre za regije, ki so bile na začetku veliko bolj zaostale od regij, ki sem jih navedla prej, ampak kohezijska politika zagotavlja financiranje z odličnimi rezultati torej tukaj gre za učinkovito uporabo evropskih sredstev. Govorim o regijah v Bolgariji, Mačarski, Polski in Romuniji. Najprej eh, bi rada poudarila, da eh, je ta razdelitev eh, sicer koristna za samo študijo, vendar pa ni predvidena v zakonodaji in eh, ta razdelitev eh, bi lahko eh, vodila v še večjo razdrobljenost, kar lahko povzroči tudi večjo neučinkovitost. Potrebno se je odločiti tudi za spremljanje situacije v regijah skladno z proračunskimi obdobji. Evropska komisija ocenjuje učinkovitost ukrepov kohezijske politike eh, in eh, te povezuje z eh, splošno gospodarsko situacijo v državah, v katerih se nahajajo te regije. Mislim, da zaključki, ki jih je sprejela Evropska komisija, lahko povzročijo, da bi se popolnoma oddaljili od ciljev kohezijske politike. In mislim, da je pravi trenutek, o tem smo govorili tudi v eh, teku prejšnje razprave, da eh, okrepimo svojo politično vlogo. Naša politična vloga je drugačna od vloge Evropske komisije, zato moramo predlagati politične rešitve. Pri tem predlagam tri točke za to, da bi uh, uskladili eh, kohezijsko politiko in pa gospodarsko politiko ter uh, finančno načrtovanje. Uh, govorim o kohezijski politiki, uh, ki se prilagaja gospodarski politiki. Evropska komisija ne uh, navaja tudi možnosti regij in mest, eh, da se odločijo za ulaganja. In eh, pri tem eh, je seveda potrebno upoštevati finančna določila, ne zgolj BDP. Hkrati eh, pa je tukaj kontroverzna tema pakta stabilnosti in rasti. O tem eh, govorim tudi v tem poročilu. Eh, druga točka je povezava z makroekonomskim pogojevanjem, posebej v tistih regijah, ki imajo največje strukturne težave. V primeru kohezijske politike, pa tudi drugih politik Evropske unije, bi se morali osredotočiti na upoštevanje temeljnih vrednot in pa načel sobivanja. To so naša temeljna načela. Makroekonomsko pogojnovanje je lahko še naprej upoštevanje kot merilo za izvajanje eh, kohezijskih ukrepov eh, v pozitivni in pa konstruktivni luči, torej z namenom spodbujanja izvajanja reform. Tretja točka eh, pa se nanaša eh, na poziv komisije za tesnejšo, tesnejši povezavi med kohezijsko politiko in pa priporočili za posamezne države v okviru evropskega semestra. Komisija ne pojasnjuje, kako namerava to doseči. Jaz mislim, da priporočila ne bi smela biti ovira, ampak uspodbuda eh, za regije Eh, vzpostaviti bi morali ne eh, začaranega kroga, ampak krog sodelovanja. Pri tem pa je potrebno upoštevati eh, seveda priporočila Evropskega semestra. Zagotoviti je potrebno ustrezno razdelitev pristojnosti. Pri eh, gospodarski politiki pa pri izvajanju priporočil v okviru Evropskega semestra ključno vlogo igrajo države članice, ki morajo sprejeti nacionalne strategije tudi eh, za regije, ki zaostajajo v razvoju. S tem se strinja tudi Evropska komisija. Evropska komisija pogosto kot primer navaja Italijo in pa prizadevanja, ki so bila izvedena v tej državi, iz katere tudi sama prihajam. Tukaj gre recimo pakt za jug eh, ali pa eh, za vzpostavitev eh, agencije za kohezijo, ki pomaga regijam pri učinkoviti uporabi evropskih sredstev. Eh, zavedati se moramo, da je največja šibkost regij, ki zaostajajo v razvoju, eh, ravno eh, na področju črpanja sredstev. Želim si, da bi pri eh, tem eh, poročilu zares imeli enotno mnenje. Vem, da smo v odboru pogosto eh, razdeljeni in se naša mnenja močno razlikujejo, vendar pa smo v zadnjem času videli, kako zelo pomembna je enotnost, če želimo doseči rezultate na področju kohezijske politike. Naj zaključim. V tem trenutku ima naš odbor eh, veliko odgovornost eh, do eh, teh regij, ki zaostajajo v razvoju. Te regije pa v veliki meri vplivajo tudi na razvoj Evropske unije. Če bomo pomagali tem regijam, bomo ukrepili tudi notranjo integracijo Evropske unije. Zdaj bom z veseljem prisluhnila vašim mnenjem in se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Najlepša hvala sledimo členu 54 eh, in sicer gre eh, za sodelovanje z odborom za okolje. Gospod Ančila je poročevalka, zato ji bom eh, najprej dala besedo, potem pa poročevalcem v senci. Gospod Ančila. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki za njen pristop do tega poročila. Evropska unija velja za eno najbogatejših regij na svetu, ampak ne glede na to dejstvo obstajajo še vedno precejšnje razlike. In sicer kar se tiče dohodka in kar se tiče možnosti v določenih eh, regijah. Eh, torej 47 eh, regij, regij je tukaj opredeljenih kot eh, regije, ki zastavijo razvoju, naj bodo to regije z nizko rastjo ali pa z nizkim dohodkom. Te pripadajo osmim državam in prva skupi, v prvi skupini se znajdajo Italija, Španija, Grčija, Portugalska, torej Južna Evropa, v drugi skupini pa regije iz vzhodne Evrope. To je pomembno tudi iz kmetijskega vidika. Torej, treba je razmisliti o tem, kako bi lahko kmetijstvo prispevali k temu, da bi znižali razlike med regijami. Kmetijstvo ostaja pomemben gospodarski dejavnik v teh regijah in eh, pomemben vir eh, dohodkov in eh, podeželski razvoj. Eh, lahko, oziroma, uh, lahko predstavlja zelo uh, velik element financiranja za to, da bi spodbudili uh, rast uh, na podeželju. Potrebujemo finančne spodbude za to, da bomo uh, kos posebnim regionalnim danostim. Kmetijstvo ponuja možnosti zaposlitve in sicer tako v eh, regijah, eh, ki eh, imajo nizko rast in slabko gospodarstvo. S kmetijstvom je možno ustvariti tudi dohodke, hkrati, hkrati pa lahko preko kmetijstva prispevamo k temu, da ljudje ostanejo na podeželju in da ga pomagamo ljudem. Poseben pomen imajo tudi skladi za spodbujanje podeželskega razvoja in sicer iz vidika konkurenčnosti tih regij. In sicer preko personaliziranih in prilagojenih projektov. Prispevek lokalnih strategij in lokalnih akterjev je treba pozdraviti. Eh, treba je vzpostaviti omrežje akterjev, eh, treba je pritegniti tudi civilno družbo in pa posameznike, tudi ti bi morali prispevati k sprejemanju odločitev. Potrebna je tudi dobra infrastruktura, potrebujemo eh, široko pasovni internet, kajti tudi to prispeva k temu, da podpremo prebivalstvo na podeželju. In to lahko prispeva tudi k temu, da visoko eh, da pridajo v regijo eh, visoko eh, usposobljeni delavci, ki prispevajo tudi gospodarski rasti v teh regijah. Torej, dobro razvit podeželjski prostor za dobrimi infrastrukturami, za dobrimi partnerstvi to je pomembno. Eh, pomembno so tudi partnerstva z raziskovalnim področjem, pomembno je tudi partnerstvo za inovacije. Eh, tudi inovacije lahko prispevajo k razvoju na podeželju. In to lahko pritegne tudi to vrstne podjetja. In končno še en pomemben korak, eh, to lahko sproži tudi gospodarsko rast, zlasti v teh regijah, ki zaostajajo razvoju. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospod Vulj, eh, sporočevale so senci. Hvala lepa. Pred tremi meseci smo prvikrat razpravljali o tem poročilu. Najprej bi se rad zahvalil gospe poročevalki. Eh, torej, eh, poročilo se nanaša na eh, regije, ki zaostajajo v razvoju lahko bi jih opredelili tudi kot deprimirane regije. To še najbolje uh, ustreza realnosti. Besedilo je dobra podlaga, to je dobro izhodišče. Uh, tukaj so opredeljeni določeni vidiki teh um, regij, ki zaostajajo v razvoju. Morda je, ni bilo dovolj um, opozorjeno na pomen, da je treba vzpostaviti oziroma ustvariti ugodne pogoje za to, da bodo ljudje ustanavljali uh, nove uh, trgovine, nova podjetja podjetja ali pa da bi izboljšali obstoječe. Lahko bi še okrepili odločbe v poročilu, zato da bi lahko izrazili to, kar mi menimo. Eh, torej, predlogi sprememb bodo šli v tej smeri, radi bi odpravili eh, težave, nekatere predloge sprememb smo že pripravili, ampak eh, poleg tega. Eh, obstajajo še druge predloge sprememb, ki sem jih omenil že o prvi izmenjavi mnen. Na, naprimer, eh, potrebno je upravljati v kombinaciji sa številnimi ravnmi, poleg tega je treba razvijati strategije za vsako posamično regijo, ki zaostaja v razvoju. Ali pa je eh, treba opozoriti na to, da morata komisija in pa Eurostat nuditi zanesljive podatke, ki so agregirani. In potem bomo lahko položaj podrobno preučili. In potem si bomo lahko ustvarili dobro podobo o stanju. Um, rad bi podaril še nekaj pomembnega. Mislimo, da bi morali govoriti tudi o tem, da moramo najti eh, skupno rešitev eh, med poročevalci v senci. Potem pa še makroekonomsko pogojevanje, tudi to se omenja za te regije. Eh, v, tej, v tem smislu bom unesel nekaj predlogov sprememb. Ampak tukaj ne gre samo za makroekonomsko pogojevanje in eh, tudi ne samo eh, za povezovanje s pogoji v zvezi z kohezijsko politiko. Tukaj gre za regije, ki zaostajajo v razvoju, to so deprimirane regije in zato je treba kar se da hitro eh, uvesti razvoj v teh regijah. Nasplošno lahko rečemo, in vedno zelo um, navdušeno razpravljam uh, o tej temi. Torej, nasplašno lahko rečemo, da bomo to poročilo lahko izboljšali. Torej, strukturni skladi, gospodarsko upravljanje. Uh, vse to je treba zelo previdno izvajati in izvajanje teh ukrepov mora biti res prilagojeno posamečnim državam članicam. Zato, eh, da eh, bo to res ustrezalo gospodarstvo v teh državah, treba je poskrbeti tudi to, da bo eh, iz tega prejel dodano vrednost tudi srednji razred. Kajti to so področja, kjer se troši veliko javnega denarja, kar se tiče Španije in Portugalske je tako, da je, da je prišlo do marsikaterih um, iracionalnih gospodarskih odločitev. E, makroekonomsko pogojevanje vodi k temu, e, da se e, gospodarstvo okrepi in iz, to izhaja iz različnih empiričnih študij. Mislim, da moramo doseči skupno stališče in Evropske parlamente treba podpriti uh, za naslednji večletni finančni okvir in mislim, da je to izhodišče. Že večkrat sem dajal, da je treba ukrepe še enkrat preverili. Torej, to so ukrepe, ki so predvideni za naslednji večletni finančni okvir. In na to se nanaša tudi na možnost da bi uredili plačila preko strukturnega sklada. To je moja velika strast. Ampak, kot rečeno, mislim, da je treba izkoristiti vse možnosti za to, da bomo tu dosegli napredek. Torej, spoštovane kolegice in kolegi, iz tega razloga smo uh, več kot pripravljeni podati naš prispevek za to, da bomo dobili dobro poročilo poročilo, ki bo eh, nekoliko bolj razgibano in ki bo eh, dejansko pomagalo ljudem, ki živijo v teh regijah. Jaz kot poročevalec osence se bom za to zauzel. Eh, sedaj se vnašajo predlogi sprememb, seveda bomo predlagali tudi kompromise in potem bomo imeli možnost za razpravo s poročevalko in s poročevalci v senci. Hvala lepa, gospod Masi, gospa Masič. Hvala lepa. Evropska komisija, eh, Tomašeče, gospa komisija je sprožila pobudo eh, za pravčitev dejavnikov, kako bi lahko regije pri razvoju ujele eh, druge regije. Gre za to, da bi pravčili, kaj zavira razvoj v teh regijah. In poročilo prinaša tudi priporočila o pomoči, kako bi lahko sprostili njihov potencial. Najmanj razvitim regijam bomo pomagali zato da bodo laže opredelile svoje probleme in da eh, bomo maksimirali vpliv investicij. Evropska komisija dela z roko v roki z nacionalnimi in regionalnimi oblastmi. Eh, daje na razpolago znanstveno znanje in pa praktične izkušnje za to, da bi prešli ovire in dosegli trajnostni gospodarski razvoj, da bi dosegli dobro infrastrukturo in inovacije. Najpomembnejši vidik eh, te pobude, ki jo zelo podpiram, je dejavno vključitev regionalnih akterjev, univerz, šol, um, organizacij, delodajalcev, sindikatov, vlagateljev. Eh, lokalnih in regionalnih eh, uprav in seveda nevladnih organizacij. Polska, eh, Romunija sta prvi dve državi, kjer se izvajajo piloti za določenimi regijami na severovzhodu in jugozahodu, Sjetokirski in Podkarpatski. Temelič na rezultatih teh projektov bomo ta model prenesli tudi na druge evropske regije, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Zato upam, da eh, bomo spodbudili druge regije, da naj eh, prevzamejo to pobudo. Največji izziv, ki eh, se nanaša na regije z nizkim dohodkom, je, da naj najdajo metode, kako bodo izšle iz slepe ulice. Poglavitni izziv regij za nizkim dohodkom je, je vzdržnost njihove poti rasti, po kateri so stopale v preteklosti in treba je preprečiti. Torej, um, treba je preseči počasno rast. Največji izziv regij, ki zaostajajo v razvodu, je, da stabilizirajo in okrepijo svoje gospodarstvo, zato, da eh, bodo dosegle konvergenco z bolj razvitimi regijami v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Van Milterborg. Hvala lepa, eh, gospod prisadajoča, govoril bom nizozemsko. Po mojem mnenju je to zelo neuravnotežen osnutek poročila, kajti tukaj gre za to, da bi odpravili povezavo med semestrom in kohezijsko politiko eh, in odpravili konsekventno proračunsko politiko. Poročevalka pravi, da je edini problem povezava med kohezijsko politiko in gospodarsko politiko. Torej, tu mi gre predaleč, gospa predsedujoča. V tem osnutku poročila ni nobenega govora o nujnih strukturnih reformah v državah članicah, kjer obstajajo regije, ki eh, zaostajajo v razvoju. Če se pogledam ta osnutek poročila, bi dejal, da uh, je da eh, vodi pač politiko noja, ki utakne glavo v pesek. Ni govora o odgovornem upravljanju v teh regijah ni omenjena eh, korupcija, goljufije, eh, ni omenjeno to, da je treba vlagati v infrastrukturo, eh, ne omenja se to, da je treba vlagati v reforme trga dela. Delovni dokument Evropske komisije pa to zelo dobro omenja, medtem ko poročevalka to izpušča. Naj vam podam primer. Torej, regije, ki zaostajajo v razvoju. Zlasti tam, kjer beležijo nizko rast, te regije imajo pogosto težave s proračunom. Enostavno zato, ker so prezadolžene. In vsi eh, davčni prihodki se porabijo za odplačevanje obresti. No, in potem je treba enkrat eh, ugotoviti, da potem eh, ni več manevrskega prostora za investicije. In ne moramo reči, da bi eh, sedaj morali tu izvajati še više javne izdatke. In to je tudi zapisano v poročilu komisije. Obstajajo možnosti za inteligentno specializacijo, zato da bi dosegli rast ali pa da bi dosegli rast v zasebnem sektorju in eh, ta sektor je potem eh, mnogo manj odvisen od javnih ulaganj eh, in je tudi manj ranljiv, če pride do recesije. Obstajajo številne možnosti in obžalujem, da poročevalka ni spregovorila oziroma unesla v svoje delo reform, ki jih omenja komisija, naprimer kako bi vlagali v infrastrukturo in tako naprej. Poglejmo si položaj ljudi v Romuniji. V Romuniji je treba nujno ulagati v infrastrukturo. To je povezano tudi z eh, čezevropskimi omrežji. V delovnem eh, dokumentu komisije je zapisano tudi to, da da je treba vzpostaviti povezavo med mesti, ki so motori eh, razvoja in rasti in okoljem. In tudi tega ne zasledimo v osnutku poročila. Torej, pred nami je še veliko dela. Zato, da bi eh, to neuravnoteženo poročilo postalo bolj uravnoteženo. Mi smo radi konstruktivni in. Upam, da bo poročevalka pripravljena videti stvari, ki so pomembne za to, da bi pomagali regijam, ki zaostajajo v razvoju, ne pa da vedno kritizira gospodarsko politiko. Na ta način ne bomo prišli daleč v Evropi. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Rope. Hvala lepa. Mislim, da ne smemo ostati križem. Rok ne moramo govoriti o. Eh, regijah, ki zaostajajo v razvoju, v regijah eh, za nizkim dohodkom. Oziroma o tem moramo razpravljati. Kapital eh, gre vedno v smeri večjega dobička. Tudi ljudje gredo tam, kjer več zaslužijo. Gredo tja, kamor več zaslužijo. In zato so regije z nizkim dohodkom v zelo slabi koži. In če ne bomo predložili dolgoročnih rešitev, predlagali dolgoročnih rešitev, potem ne bomo veliko dosegli. Eh, torej obstajajo velike razlike med državami članicami. Ehm, petkratne in trikratne so med regijami znotraj ene države. Torej pred nami je izziv, kaj naj storimo, katere rešitve naj uvedemo, zato da bomo zapolnili te vrzeli, da bomo zmanjšali te razlike. Vesel sem, da poročilo omenja omejevanje eh, makroekonomskega pogojevanja, po mojem mnenju je to velik dosežek. In eh, bolj se moramo poglobiti v razloge, zakaj te regije zaustajajo v razvoju. Jaz osebno tu vidim dva razloga. Ne za dostno nezadostna upravna in finančna neodvisnost uh, organov in pa pomankanje zmogljivosti, zlasti v obrobnih regijah in manjih regijah. Uh, Prepričan sem, da moramo spodbujati države članice k temu, da bodo eh, bolj zaupale svojim regijam in občinam. Nacionalni organi bi morali predložiti cilje in načrte, ampak regionalne in občinske oblasti bi morale biti deležne zadostne avtonomije, zato da bi same prišle do najboljših eh, rešitev za doseganje teh ciljev. To bi lahko rekli o Evropski uniji ne bi nam smeli eh, povedati oziroma narekovati vseh podrobnosti. To, kar deluje na finskem, ne deluje nujno na Cipru. Potem je treba pomisliti, eh, razmisliti tudi o zmogljivosti dajanja eh, posojil občinskih in regionalnih oblasti. In makro, ekonomsko pogojevanje predstavlja uviro, kajti ko se financirajo projekti, uh, Eh, morate pač vnesti določen denar v te projekte in potem se občina zadolži in ne more več vlagati v te projekte. In kar se tiče upravnih zmogljivosti. Države članice so znotraj Evropske unije. To pomeni, da imajo dovolj upravne zmogljivosti. Uh, Toda to ni čisto res, kajti v majhnih občinah, v majhnih regijah ni zadostne upravne eh, zmogljivosti. Eh, potrebovali bi eh, več posvetovanja, usposabljanja za te uprave in sicer eh, na lokalni in regionalni eh, ravni. Veliko je odvisno od tega, kako stvari tečajo eh, v občinah in opravah. Gospode Mato, hvala lepa. Hvala lepa za ta osnutek. Pogledala sem si poročilo komisije in strinjam se z diagnozo. Tukaj so opredeljeni je opredeljeno pet eh, razlogov, ki sprožajo eh, eh, zaostanek v razvoju. Torej makroekonomska neravnotežja, ki so posledica krize in ti ogrožajo kohezijsko politiko, potem nizka stopna brez zaposlenosti in pa nizka stopna oseb, ki so zaključile više šolsko izobraževanje. Eh, potem imamo tukaj eh, premalo povezav med eh, svetom dela in svetom izobraževanja. Potem so tukaj tudi nezadostne upravne zmogljivosti. In ljudje zapuščajo te regije, zlasti mladi, zlasti tisti, ki so dobro izobraženi. Tako regije ostanejo prazne, doživljamo velik demografski upad. Potem pa še upadajo javna in zasebna ulaganja. Ne strinjam se z rešitvijo, ki jo predlaga Evropska komisija torej okrepitev povezave med kohezijsko politiko in evropskim semestrom, naprimer. V teh letih smo stokrat razpravljali o tem. To, da enkrat eh, je treba eh, državljanom razložiti, kaj so strukturne reforme. torej doživeli smo v Španiji na portugalskem farso ničnih uh, sankcij, treba je uporabljati 23. člen z sankcijami, to bi olajšalo položaj. Kaj, si, torej, kaj nam je rava Evropska komisija za kohezijskimi skladi? ali želijo um, torej, uh, reformo trga dela, privatizacije. Če je temu tako, potem mi tega ne podpiramo. Druga stvar pa je vlaganje v izobraževanje, tako da bi okrepili privlačnost, zato da bi potem eh, mladi ostali v svojih državah. S tem bi se strinjali. Strinjamo se tudi za bojem proti um, izogibanju plačevanja davkov. Smo tudi za inteligentne strategije. Smo tudi za to, da uh, se odpravijo vrzeli, uh, kar se tiče infrastruktur. Uh, V nekaterih eh, regijah je položaj zelo zaostal. Poleg tega je treba nuditi tudi tehnično pomoč, zato da se okrepi upravna zmogljivost eh, pri upravljanju eh, z denarjem Evropskim skladom. Treba je ukrepiti nacionalne organe, tudi lokalne in regionalne organe. Njim je treba pomagati, da bodo obvladali kompleksna pravila evropskih skladov smo proti makroekonomskemu pogojevanju. Želimo, da se to loči od kohezijske politike. E, torej, želimo tudi to, da e, se e, sofinanciranje izloči iz proračunskih omejitev, kajti tukaj gre za financiranje stvari, ki bodo spodbujale rast ne smemo delovati, elementi ne smejo delovati kot kazen. Kajti uh, v besedilu so zapisane tudi dobre stvari in preprečiti moramo, da ne bo odpadlo vse, kar je dobro. Spominjam naprimer poročilo Vestfal, ko je šlo za prihodnost uh, kohezijske politike. Ravnotežja so drugačna in uh, mi bomo v naših predlogih sprememb okrepili uh, kohezijsko politiko. Hvala lepa. Eh, vidim, da se nihče drug ni javil k besedi. Zato bom dala besedo še predstavnikom Evropske komisije, gospod Tekster. Hvala lepa. Nakratko bi se rad odzval na eh, točke, ki ste jih omenili in pa na vaše dosedanje komentarje. Kar se tiče poročila, bi rad povdaril, da uh, smo um, dokument zapisali iz uh, analitičnih razlogov. Želila, želeli smo razumeti, kaj se dogaja v različnih delih Evrope, v različnih regijah. Ambicija ni bila, da bi te kategorije uporabili za uh, izvajanje strukturnih skladov ali pa za dodelitev sredstva. Kar se tiče kohezijske politike po 2020, se želimo izogniti oviram torej takrat ne bomo uporabljali teh kategorij. Strinjamo se s tem, da so pomembni tudi drugi kazalniki za razvoj strategije, za opredelitev prioritet za različne regije in eh, seveda pomemben je tudi indeks socialnega napredka in eh, leta 2019 bomo tudi ažurirali te kazalnike v tem smislu. Eh, torej, v poročilu smo hoteli ugotoviti, kako se razvijajo te regije in še naprej bomo spremljali te regije, videli bomo, kakšen bo trend v prihodnosti. Naša ambicija je ta, da bi te regije, regije eh, kar se da koristile prednosti Evropske kohezijske politike. Dovolite še nekaj točk. Mm, torej, imamo eh, sedmo kohezijsko poročilo, ki povarja, da je kohezijska politika zelo pomemben inštrument ulaganja Evropske unije in da želiva upoštevati tudi regionalne danosti. E, torej, sedaj se odzivam tudi na to, kar je zapisano v poročilu. Povdarjamo tudi vlogo upravljanja, temu smo namenili celo poglavje. E, torej, e, treba je ulagati. V, treba je vlagati in nuditi pomoč uh, Eh, imamo, opravljamo, zapi, mi, mi pišemo naprimer določena poročila, zato da bi ugotovili, kje so težave na področju upravljanja, ki jih moramo rešiti. Potem odnos do makroekonomskega eh, pogojevanja. Mislim, da je prezgodaj, da bi Evropska komisija uh, povedala kaj v zvezi s tem. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Frida, poročevalka. Uh, se želite odzvati na pripombe in zaključiti to razpravo. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Že na začetku sem dejala, da sem pripričana, da eh, bo to poročilo razkrilo razhajanja v mnenjih. In to je eh, značilno za naš odbor. To, da eh, upam, da bomo obrali skupni pristop. In sedaj se bom lotila vsebine vaših pripomb. Jaz mislim, da smo na uh, točki preloma. Treba bo pregledati kohezijsko politiko. Uh, pred nami pa so tudi izzivi uh, eh, bližne prihodnosti. Prepričana sem, da mora poročilo imeti zlasti politični pristop, to sem povedala že v uvodu kajti naša Evropska komisija eh, je upoštevala eh, predloge eh, oziroma odbor upošteva predloge Evropske komisije. Vesela sem, da je predstavnik komisije dejal, da bodo leta 2019 uvedli nove kazalnike. In to res nujno potrebujemo, zato da bi prilagodili politiko kohezije položaju, ki je realen in konkreten. Potem, kar se tiče eh, pristopa, ki ste ga omenili prej, jaz se povsem strinjam eh, s kolegom. To, da naj vas spomnim na sledeče. Vi ste nas sodili, ampak v preteklosti tak pristop ni privedel do učinkovitih rešitev. Treba je eh, črno na belem zapisati, kakšen pristop moramo obrati, zlasti, ko govorimo o regijah, ki zaostajajo v razvoju. In eh, mi se moramo za, strinjati, dogovoriti za pristop, ki pa ne sme biti kaznovalen. Kajti, ko gre za nujno situacijo, ko gre za stisko, eh, sprejmamo določene rešitve, ampak te niso vedno ustrezne. Eh, Treba bi bilo torej črno na belo zapisati, kakšen naj bo ta pristop, zlasti, če govorimo o regijah, kjer je treba nujno izvajati kohezijsko politiko. Kajti zato tudi imamo kohezijsko politiko. Nujno moramo zagotoviti ravnotežje in v zvezi s tem se vsi strinjamo. Naj eh, opomnim kolege, da so politike vrčevanja zlasti v regijah, ki zaostajajo v razvoju, in to dokazuje realnost, takšne, da nižajo javna ulaganja. In ti rezi eh, javnega ulaganja seveda ne privedajo do rasti. Eh, seveda na ta način lahko odplačujemo dolg, ampak to je v nasprotju z razvojem, z gospodarskim razvojem, z gospodarsko rastjo in pa z, z uh, uh, vzpostavljanjem zaposlovanja in to moramo mi zagotoviti. Eh, to poročilo se ukvarja tudi s tem, kako bi našli pravo ravnotežje. To ste omenili tudi kolegi. Treba je razvezati um, kohezijsko politiko in pa proračunske omejitve, kajte proračunske omejitve blokirajo države. Kar se tiče upravljanja, se vsi strinjamo. Upravljanje znotraj držav članic moramo izboljšati, kajti tukaj uh, vladajo precejšnje težave, zlasti v določenih regijah, v določenih državah članicah. Ampak to je uh, naloga, um, ampak s tem se lahko naš odbor ukvarja do neke mere. Kaj moramo storiti? Po mojem mnenju moramo zagovarjati kohezijsko politiko in sicer um, v smislu pristopa, ki bo pripomogel uh, k razvoju v regijah, ki zaostajajo v razvoju. Torej, ta klasifikacija, torej te eh, kate, dve opredeljene kategoriji služita statističnim namenom. In ne želim da bo to jutri resnična uvira za te regije. Kajti eh, v teh regijah bi eh, potem obveljala klasifikacija, ki ne bi bila skladna z resničnostjo. In eh, te klasifikacije ne želim. Upam, želim si, da bomo našli ravnotežje preko kompromisov, kajti že To smo doživeli že v prejšnjih poročilih. Vsi si prizadevamo za ta cilj. Nujno potrebujemo kompromise, zato je pravi trenutek. Mi moramo sprejeti odločitve eh, znotraj eh, omejitev tega poročila. Sedaj bom zaključila, kaj ti vidim, da eh, je v dvorano ostopila naša komisarka. Zelo sem vesela, da je komisarka danes z nami. Kaj ti Eh, pri tem poročilu nujno sodelujemo z Evropsko komisijo. Danes obravnavamo teme, ki se nanašajo na skupne cilje. Mi želimo, da bo kohezijska politika konkretna in učinkovita, kajti kohezijsko politiko smo uvedli zato, da bi presegli vrzeli razlike med regijami in predvsem zato, da bi pomagali regijam, ki zaostajajo v razvoju. Pričakujem vaše predloge sprememb in prepričana sem, da bomo vodili zelo konstruktivno razpravo. Komisarka vas pa lepo pozdravljam. Hvala lepa. Not remind, just to inform you that the, the deadline for the amendments on the report is. Uh, da vas spomnim na to, da je 14. december ob 12. rok za zložitev predlogov sprememb. Glasovali bomo februarja. Hvala za razpravo. Za razprava je zaključena. Sedaj pa pozdravljam med nami komisarko za regionalno politiko Korino Kretu. Tukaj v mojem besedilu je zapisano, da je komisarka že šestkrat letos obiskala naš odbor. Tako da imamo pogosto možnost razpravljati s komisarko o pomembnih temah. Komisarko lepo pozdravljam in ji kar brez nadaljnega predajam besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, vedno mi je veselje, da sem lahko tukaj. Gospe in gospodje, dragi prijatelji, torej V veselje mi je, da sem lahko tukaj. Želela bi začeti z eh, kratkim poročilom o svežnju, ki je bil sprejet včeraj in sicer gre za poglabljanje ekonomsko-monetarne unije. Potem bom spregovorila o zadnjih dogodkih na področju kohezijske politike. Verjetno ste vsi bolj ali manj podrobno spremljali včerajšnjo predstavitev. Uh, gre za zelo pomemben svežen in sicer gre za tri točke. Se pravi, tema je izredno pomembna, Sveženje je obsežen in vsebuje veliko idej. Naj se osredotočim na najpomembnejša vprašanja. Najprej vzpostavitev Evropskega monetarnega sklada, zato da bi lahko pomagali članicam euroobmočja v finančnih težavah, podobno kot je to počel Evropski mehanizem za stabilnost. Razlika je v tem, da bomo sedaj varovanje evropske stabilnosti dosegli s pomočjo pogodb, ne pa s medvladno um, sestavo. Na ta način je tudi Evropski parlament dobil večjo vlogo pri upravljanju in nadzoru in to je pomembno za zagotavljanje demokracije. Potem vzpostavitev oziroma vključitev pogodbe o stabilnosti in upravljanju v zakonodajni okvir. To je spet dobra novica za parlament in pa za demokracijo, zato pomeni več odgovornosti in učinkovitosti. Tretjič, vzpostavitev novih proračunskih instrumentov, uh, Eh, tudi na področju kohezijske politike in to na prostovoljni osnovi. Imeli bomo posebno zmogljivost za konvergenco v državah članicah evroobmočja, to bo tudi. Uh, imeli bomo tudi zadnji izhod v, primer, v primeru reševanja bank in pa zmogljivo, s katerim se bomo izogibali asimetričnim šokom in imenovali bomo tudi Evropskega ministra za ekonomske in monetarne zadeve. Uh, to bo bodi si minister ali ministrica. Torej govorim o ministru za gospodarstvo in finance. On ali ona bo podpredsednik komisije in pa predsedujoči evroskupini. Na ta način bomo omogočili večjo preglednost in učinkovitost na področju ekonomsk, sprejmanja ekonomskih odločitev v Evropski uniji. Sedaj pa se vračam k naši politiki, k kohezijski politiki. Prejšnji teden smo imeli dolgo in plodno razpravo na uh, svetu Gajrk. Države članice so izrazile podporo kohezijske politiki in uh, so rekli, da mora to ostati ključna politika Evropske unije tudi v obdobju po letu 2020. Dobro je, da so. Eh, bili vsi zunani ministri, eh, da so nas podprli. Mm, zanima me, če se bo podobno zgodilo tudi za finančnimi ministri. Moj glavni argument ob samem poročilu o kohezijski politiki, na no to sem že predstavila, je naslednje. Eh, kriza je pustila globoke uh, eh, brzgotine v Evropski uniji, zato moramo regijam in mestom pomagati pri tem, da se lažje prilagodijo globalizaciji in pa drugim um, spremembam. Zato moramo pozorno razmisliti o tem, kje lahko kohezijska politika doseže eh, najboljše rezultate. Trenutno je zakonodajni okvir preveč strok, morda bi se morali sredotočiti na manj, ampak na širša politična področja. Prav tako moramo razmisliti o novem načinu pridobivanja rezultatov. Um, strukturne pomankljivosti in pa slabe vlade še vedno ovirajo učinkovitost javnih investicij ponekod. Kohezijska politika ne more delovati izolirano, moramo jo podpreti z ključnimi strukturnimi reformami. Istočasno moramo poskrbeti za prave spodbude za reforme. Na svetu NGR je komisija objavila dva pomembna dokumenta in sicer imamo dokument o novih obmejnih regijah. Tukaj so predlagani konkretni ukrepi, onkar financiranja. Vzpostavili bomo eh, mejno središčno točko, ki jo bodo sestavljali notranji strokovnjaki komisije. Na ta način bodo lokalne in pa regionalne oblasti se laže soočile z. Eh, Eh, obmejnimi administrativnimi in zakonodajnimi ovirami, prav tako bo olajšana izmenjava informacij. Če govorimo o medregionalnem sodelovanju, to je bilo ponovno zagnano septembra. Eh, in zato bomo seveda sedaj potrebovali tudi specializirane strategije, pilotne projekte za razvoj regionalnih partnerstv. To bo vključevalo podjetja, raziskovalce in druge uh, Eh, predstavnike iz vsaj štirih državah članicah. Eh, no, eh, razpis je, odlet, je naletel na dober odziv in naslednji teden bomo objavili zmagovalce tega razpisa. Prav tako smo objavili poročilo eh, o urbani agendi, ta dobro deluje, imamo 12 operativnih partnerstev eh, in pa štiri akcijske načrte naj bi eh, sprejeli še pred iztekom letošnjega leta. Eh, in eh, tudi zakonodaja je bila temu prilagojena. Seveda to ne bi bilo možno brez močne podpore Evropskega parlamenta in zato se vam najlepše zahvaljujem. To urbano poročilo kaže tudi na to, da je bila Evropska unija bistvenega pomena pri uh, vzpostavitvi agende za mesta Pred enim letom sem v imenu Evropske unije se zavezala k izvajanju nove urbane agende v urbani agendi za Evropsko unijo na forumu mest v Rotterdamu. Prejšnji mm, teden sem povedala, da moramo biti ponosni na to. Skupaj v Vesijsko banko smo tam Eh, zagnali tudi svetovalno službo, eh, s pomočjo katere bodo lahko mesta načrtovala svoje naložbe in jih hitro izvale. Ta tako imenovani Urbis bo pomagal občinskim projektom. Ehm, se bo iskal tudi inovativne rešitve za financiranje. In pa še strateško poročilo o izvajanju strukturnih skladov To bo objavljeno naslednji teden, ampak že sedaj vam lahko povem, da so novice zelo dobre. Uh, izvajanje se je v zadnjem letu močno okrepilo in uh, sedaj imamo skoraj uh, za 300 milijard evrov vredne projekte. To je približno 40 odstotkov razpoložljivih investicij. Uh, no, ta stopnja projektov je pravzaprav uh, podobna eh, stopnji implementacije iz obdobja 2007-2013, kljub zakasnelemu začetku izvajanja obdobja, eh, kar nas je vse skrbelo. Še, nekaj o, še več o strateškem poročilu boste slišali 13. decembra. O tem vam bom poročala tudi v Štrasburu naslednji teden. No, za tiste, ki vas ne bo, pa vam želim uh, srečen Božič. Seveda bo leto 2018 uh, um, zelo polno leto, tako da se bomo morali ponovno napolniti baterije v času počitnic. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa začenjamo s vprašanjem koordinatorja. Najprej gospod Van Nistelrooy. Uh, Hvala lepa pomembno je, da imamo tu izmenjavo stališč, saj se dogaja kar nekaj sprememb. Nekaj uh, točk bi omenil tudi v zvezi z Grčijo. Uh, in potem bi želel uh, spregovoriti še o CEF-u skupaj z kolegom Novakovom. Tri točke. Prvič, če povzamemo dogodke po uh, orkanu na San Martinu. Imeli smo dobro razpravo o tem na plenarnem zasedanju, ampak uh, nismo imeli resolucije. Kaj ti? kolegiji nas je obvestil o tem, da bodo oba dela otokov obravnavali na enak način. Na enak način. No, če pa si sedaj ogledamo dejansko stanje, se manj dogaja na področju eh, sklada za razvoj podeželja. Moramo um, razmisliti o tem, kako okrepiti tudi francoski del, eh, tudi morda v okviru solidarnostnega sklada. Sam nisem videl predloga za, za San Martin. Um, morda bi lahko obe državi tukaj sodelovali, kako je bilo to napovedano v pismo predsednika Junkarja. Morda bi komisarka lahko kaj več povedala o tem. morda obstaja kakšna možnost za to, da bi imeli, da bi uporabili tudi sredstva iz prenehanja obveznosti iz Francije, morda bi to lahko uporabili pri načrtu za obnovo tega otoka. Danes je z nami tudi nekaj predstavnikov San Martana. Drugo vprašanje. Emi. Danes zjutraj smo se na hitro pogovorili o tem, kako to vpliva na um, programe podpore za strukturne reforme. Tukaj bo verjetno prišlo do spremembe zakonodaje. Vaši kolegi komisari so se odločili, da lahko uporabimo tako imenovano performance reserve, torej to rezervo za rezultate. Uh, Eh, in tukaj se sprašujem, kje, eh, kaj to pravzaprav pomeni. Teh 6 eh, odstotkov 24 milijonov, ki je bilo namenjeno državam članicam, je povezano z rezultati, ki jih pokažejo države članice. In mene ta predlog nekoliko skrbi. Sam že napovedujem ustno vprašanje in pa resolucijo za januar nikoli nismo bili obešeni o tem, da se dotikamo te eh, rezerve za uh, uspešnost. Uh, v poročilu smo zaprosili za hiter postopek za tiste države, ki so presegle kriterije uspešnosti. No, sedaj pa smo dobili to odločitev čez noč, čež, da lahko kar porabimo to rezervo za uspešnost v strukturnih reformah. Sploh ne vem, kaj se tukaj dogaja. In pa še zadnja točka. Gre za pozitiven komentar. Eh, med izmenjavo stališč z nacionalnimi parlamenti ste povedali, da ste pripravljeni pregledati uredbo vrstico za vrstico, zato da bi lahko odločili o tem, kaj lahko spremenite, kaj lahko ostane in kaj mora iti. In to lahko povežemo z sedmim poročilom o kohezijski politiki. Tukaj so rezultati še pred nami. In vesel sem, da je komisija sedaj napovedala, da je pripravljena um, to obravnavati skupaj z nami tudi aprila na plenarnem zasedanju. In to še pred volitvami leta 2019. Hvala. pozdravljam goste iz uh, San Martana. Vi um, ste uh, eh, gosti gospoda Van Nistelrooja, ampak zdaj smo v odboru regi, zato vas lepo pozdravljam in tudi vi boste lahko prisluhnili odgovorom komisarke v zvezi z razmerami na San Martanu. Mm, sedaj dobi besedo gospa Kril. Hvala lepa, gospa komisarka. Zahvaljujem se, da ste vedno pripravljeni se sestati z našim odborom, sodelovati z parlamentom. Veliko krat ste bili uh, pri nas. Sama bi želela opozoriti um, na nekatere vidike te reforme v zvezi z EMU. To, kar pravi Lambert, je res. Presenečeni smo izvedeli, da namerava komisija rezervo za uspešnost, ki jo v parlamentu spoh nikoli nismo želeli, to je, bil, to je bila izredna želja komisije, ki je seveda vezana na kriterije uspešnosti ne nazadnje to del nacionalnih ovojnic. Uh, no, in dejansko sem sedaj uh, presenečena, da bi naj sedaj ta sredstva porabili za strukturne reforme. Dobro, mogoče je to dobra ideja. To moramo še preučiti, ampak to je ravno nasprotno od tega, kar je želela komisija pred uh, tremi ali štirimi leti, ko je bil podan predlog in zato me to že nekoliko čudi. In pa uh, iz SRP, uh, eh, tukaj bi naj tudi dali na razpolago nekaj več uh, sredstev. Slišala sem, da ta inštrument dobro deluje, to je sicer lepo in prav, ampak uh, no, ravno kar smo imeli trialoge o omnibusu, uh, Mislim, da se je um, parlament tam dobro odrezal za svežnjem prepoznavnosti za kohezijsko politiko. Uh, komisijo smo naprosili naj uporabi sredstva iz tehnične pomoči, torej določeni odstotni delež za boljše prepoznavnost te politike. Po mojem mnenju je to nujno potrebno, kaj ti številni državljani še vedno nimajo pojma o tem, uh, kaj, uh, kakšne projekte pri njih financira Evropska unija. Sporočeno nam je bilo, da to ne more preseči določenega ostotnega deleža, ker komisija več nima sredstev za tehnično pomoč. Sedaj pa slišim, da bi naj ravno 300 milijonov te tehnične pomoči dali na razpolago za ta inštrument. Potem bi pravzaprav imeli tudi dovolj denarja za ta svežen o prepoznavnosti. Uh, No, tukaj res komunikacija ni bila najboljša. Če lahko opravimo oboje, potem eh, je to sicer dobro, ampak eh, ljubše bi mi bilo, če bi se vsega skupaj lotili postopoma. Ehm, v svežnju omnibus smo podali kar nekaj eh, dobrih predlogov. Eh, morda bi se morali o tem še enkrat eh, pogovoriti, morda v parlamentu enostavno nismo dobili dovolj informacij o tem. Ali lahko eh, podate še kakšne odgovore v zvezi s to točko? Hvala, gospa Tomašič. Hvala. Gospa komisarka, imam dve vprašanji in sicer kako lahko vplivamo na prihodnjo zakonodajo za spopujanje več uh, multifinanciranih programov in kakšni pogoji morajo biti uh, v državah članicah izpolnjeni za izvajanje teh programov. In pa drugič, države članice ne spodbujajo dovolj finančnih inštrumentov ali pa so še vedno skeptične zaradi potencijalnih tveganj. Kako bi lahko tukaj okrepili ozaveščenost in kako bi lahko zmanjšali tveganja za regionalne in lokalne oblasti, kako bi lahko državam članicam v prihodnje omogočili boljše izvajanje. Hvala, gospod van Miltenburg. Hvala, gospa predsedujoča. Lepo pozdravljam komisarko. Vino nam je v veselje. Eh, razpravljati z vami o odprtih vprašanjih. Jaz sem pozitivno naklonjen uročerešnjemu predlogu. Če želimo imeti strukturne reforme v Evropski uniji, potem moramo to tudi omogočiti. Jaz uh, sem optimističen glede tega, tudi kar se tiče uh, spodbujanja. Uh, programov, strukturnih reform. Dobro, morali si bomo še ogledati operativno stran, ampak sem pa pozitivno temu naklonjen. Strukturne reforme v Evropi potrebujemo in zato jih je treba tudi izvajati. Druga točka, kakor je povedal moj eh, kolega eh, Van Nistelrooy, gre za San Martin. Tudi jaz bi želel predstaviti. Eh, pozdraviti gospoda Arnolca in pa gospoda Platajna, ta sta predstavnika San Martana, ki sta danes tukaj. Uh, No, eh, ta katastrofa po orkanu Irma eh, res zahteva določena dejanja. Eh, že, september, že septembra sem poslal pismo gospodu Junkerju, tukaj imam njegov odgovor in v odgovoru je jasno zapisano, da bi morali imeti možnost mobilizirati dodatno, dodatna sredstva. In tukaj je tudi jasno zapisano, da bi se morala Evropska unija koordinirano ozvati na potrebe uh, obeh delov otoka. Treba seveda upoštevati pravne razlike v statusu francoskega in pa nizozemskega dela. No, ampak imam vprašanje v zvezi s tem. Ali ne bi bilo smiselno da bi imenovali nacionalnega koordinatorja, ki bi koordiniral prizadevanja na teh otokih za obnovo, ali ne bi bilo smiselno imeti tudi evropskega koordinatorja, ki bi uh, lahko koordiniral prizadevanja v različnih uh, oddelkih Evropske komisije in kako bi lahko maksimizirali trenutne možnosti financiranja znotraj komisije. Zanima me, ali ste pripravljeni to preučiti, kajti mislim, da potrebujemo ravno to evropskega koordinatorja, ki bo naredil uh, kar največ za to, da bo sodeloval tudi z nemškim, uh, oprostite, z francoskim in pa nizozemskim koordinatorjem, zato da bomo besede prelili v ukrepe. Še vedno potrebujemo ukrepe. Ne nazadnje gre tudi za zaščito državljanov v Karibih. In pa še zadnja točka, govorili ste o izvajanju, no stanje je trenutno nekoliko bolje, kot je bilo pred letom dni, ampak recimo obiskali smo Romunijo, vašo vlastno mm, državo. In slišali smo resne pritožbe v zvezi z birokracijo, v zvezi z pomankanjem črpanja sredstev, tudi zaradi uh, pomankanja osebja in tako naprej. Zaradi N plus 3 bi naj se Romunija naslednje leto soočila za hudimi problemi, lahko bi izgubila sredstva, ki so ji že bila dodeljena. Zato vas sprašujem, kaj boste naredili? Kakšne ukrepe boste sprejeli? In tudi tukaj si želim eh, konkretnih odgovorov, ne pa samo omembe pobude o regijah, ki zaostajajo. Mislim, da Romunija potrebuje ta sredstva, ljudje čakajo na to. Uh, kakšne koristi bodo lahko imeli od evropskih strukturnih skladov. Tako da tudi tukaj pozivam k konkretnim ukrepom. Gospod Trope. Na kratko, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se gospe komisarki, da je danes z nami. Um, pozdravljam to, kar ste povedali o krepitvi demokracije. Rekli ste, da bo prihodni kohezijski svežen bolj fleksibilen. Ehm, no, zanima me, ali bo bolj fleksibilen samo na določenih ravneh ali pa tudi na ravneh e, občin in mest. Na ta način bi lahko ponudili nekaj več možnosti. Potem še nekaj. Govorili ste o financiranju projektov v trenutnem programskem obdobju. Pol, polovico projektov smo že izbrali, no, ampak izteka se četrto leto, samo še tri leta so nam ostala, tako da smo pravzaprav že na polovici. In vidimo, da šipkejše države, šipkejše, manj razvite regije, dobivajo 80 odstotkov naložb iz mm, evropskih sredstev. V treh, štirih letih se bo ehm, to seveda stroški povišali. Ali se vam ne zdi, da bi v prihodnje morali morda eh, predvideti kakšen drugačen mehanizem? Tako da bo črpanje sredstev potekalo gladko, brez eh, večjih nihanj. No in potem še um, čezmejno sodelovanje s tretjimi državami. Ali ste načrtovali kakšne nove modele sodelovanja v prihodnosti oziroma ali bo tukaj um, stanje ostalo takšno, kot je? In pa še eno vprašanje v zvezi z. Uh, um, CSP ali se vam ne zdi, da bi morala tudi ta politika um, prispevati k zmanjšanju razlik? Gospa Mato. Una volta. Uh, per riassumere alcuni dei punti caldi, come lei ben sa, mi sono esplicata. V prihednih mesecih sem v imenu skupine veliko krat spregovorila proti makroekonomskemu pogojevanju proti strukturnim reformam, namenjenim trgu eh, delovne sile, privatizaciji, pogosto pa sem bila tudi za večjo prožnost, ki omogoča regijam eh, in pa občinam, ki so jih prizadele eh, naravne nesreče, da se na te ustrezno odzovejo. Do teh naravnih nesreč prihaja vedno pogosteje tudi v Evropi. Zaradi tega potrebujemo ustrezne strukturne sklade in pa eh, reformo solidarnostnega eh, sklada. Zanima me, kdaj lahko pričakujemo predlog, ki se bo osredotočil na tri temeljne vidike, na večjo prožnost, na eh, okrepitev finančnih sredstev in pa na uh, okrepitev oziroma povečanje predplačila, ki je danes omejeno na 30 milijonov. Eh, potrebujemo prepoznavnost kohezijske politike, to je tudi del svežnja omnibusa. Predlaga oziroma pričakujem, da bodo tudi v predlogu maja-junija vključeni te vidiki kohezijska eh, politika in njena prepoznavnost eh, nista odvisni le od ustrezne komunikacije, ampak tudi od vključenosti državljanov in eh, različnih upravnih rani v državah članicah. To pa je v veliki meri povezano tudi z operativnimi programi. Evropsko partnerstvo se izvaja zgolj na formalni ravni, pri tem pa niso zares vključeni Eh, gospodarstveni in pa eh, družbeni deležniki. Potrebno je zagotoviti dostop do ustreznih informacij, še prav posebej za nevladne organizacije in pa eh, za druge družbene deležnike. Potem pa je tukaj tudi ex ante pogojevanje, torej mehanizem, ki bo natančneje določil vključitev vseh deležnikov v partnerske sporazume in pa uh, operativne nacionalne in regionalne programe. To je ključnega pomena in uh, to bi le okrepilo eh, upravljanje na različnih ravnih in v veliki meri, uh, večji meri vključilo vse državljane. Kaj menite? Ali lahko od vas pričakujemo zagotovila, da bo tak mehanizem vsaj uh, predlagan? različni eh, faktori kažejo, da je vključenost naših eh, državljanov ključnega pomena za kohezijsko politiko, ki bo zares služila razvoju reke. Najlepša hvala. Uh, hvala. Trije ste se prijavili na seznam zagovornike. Začeli bomo s gospodom Novakovom. Uh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi želel pozdraviti komisarko Krecu. um, želel bi tudi pohvaliti vaša prizadevanja. Obiskali ste eh, vse države, ki so jih prizadele naravne katastrofe. Uh, na zadnje ste obiskali Portugalsko, kar uh, kaže državljanom Evrope mm, to, da je Evropske unije mar za njih. Uh, Želel bi zastaviti nekaj vprašanj. Najprej v zvezi z včerajšnjim sporočilom komisije o napovedi uh, sprememb um, te direktive o podpori strukturnim spremembam. Eh, prav gotovo ima ta namen, je to dober namen, ampak kohezijska politika je obkrožena z vedno večjimi zahtevami. Imamo recimo eh, ustanovo za povezovanje Evrope, ki jo financiramo iz kohezijskih sredstev. Potem v začetku tega tedna smo dobili tudi predloge reform ESF-a. Zdi se mi, da smo z vseh strani soočeni z vedno večjimi zahtevami, da moramo financirati razno razne pobude iz kohezijske politike. Ja, sedaj je morda kohezijska politika obkoljena, ampak ni nujno, da se preda. Komisarka. Eh, vedeti morate, da ne glede na to, kaj nas obkroža eh, ali kaj vas obkroža, lahko tukaj v odboru vedno najdete zaveznike. Če bomo sedaj spreminjali pravila igre, recimo, ko gre za rezervo za uspešnost, potem samo čakamo, da bodo države članice zabile gol, ampak mi smo spremenili eh, iz, pravilo igre. One. So, uh, Pravzaprav jemljemo opeke iz sosedne hiše zato, da bi zgradili drugo. Uh, šest mesecev uh, nas loči od. Uh, MMF-a um, in vsak mesec dobimo nove predloge za kohezijsko politiko. Jaz se že bojim teme, kaj se bo šele zgodilo naslednja pol leta. dobro je, da ste tukaj, zato da boste lahko mm, pojasnili, kaj stoji za temi predlogi in res eh, s težavo najdem kakšen pozitivni vidik tega, da se želimo sedaj posegati v rezervo za uspešnost. Vso rezervo naj bi sedaj eh, porabili za podporo strukturnim reformam. Seveda je to potrebno, ampak če je to tako pomembno za svet, potem bi morda morali se o tem pogovoriti, najti sveža sredstva za financiranje tega. Gospod Arimo. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, lepo, da nas toliko krat obiščete v odboru to lahko pohvalimo. Ravno kar ste govorili o tem, da boste objavili poročilo o izvajanju strukturnih skladov, torej kratko analizo tega, kaj se dogaja na tem področju. Kakor veste, sem eh, stalni poročevalec za posebne ukrepe za Grčijo v programskem obdobju 7.13 in pa 14.20. Želel bi napisati poročilo o tem eh, in želel bi si v to poročilo zapisati, da je to, kar smo sprejeli v preteklih letih, obrodilo dobre rezultate. Jaz se močno zauzemam za kohezijsko politiko, za strukturne sklade, ravno v tem trenutku, ko na novo definiramo to politiko, ko jo moramo braniti tudi v proračunskih pogajanjih. Želel bi si napisati poročilo, kjer bi lahko napisal, da so ti ukrepi bili dobri in da smo Grči s tem pomagali. Sedaj pa se mora ugotoviti, torej v ponedeljek smo imeli skupno sejo eh, odborov, od, z odborom za proračun. In um, poročilo, ki je bilo pripravljeno že maja 2017, sem jaz dobil dva dni pred to sejo. Uh, kar samo po sebi ni najslabše, se bi to lahko še prebral, ampak uh, to poročilo je bilo napisano samo v grščini. Jaz sicer znam marsikaj, ampak ne obvladam pa nove grščine in to je res škoda. No, zastavil sem šest vprašanj gospodu Popensu v odboru in nisem dobil niti enega odgovora. To je takoj komentirala tudi predsednica odbora. To me sedaj privede do vprašanja in ugotovitve. Prvič, želel bi še enkrat predlagati ustno vprašanje, zato da bi to obravnavali na plenarnem zasedanju. Želel bi se odgovor na moje vprašanje, zato da bom lahko napisal dobro poročilo, ki ga bom lahko potem uporabil kot argument, zato da je to, kar tukaj počnemo, dobro. In pa še eno vprašanje, ali bi bilo, bilo možno, da bi to poročilo grške vlade uh, prevedli v kakšen jezik, ki ga jaz morda razumem, torej govorim uh, nemško, grš, uh, nemško, nizozemsko, francosko, en, angliško in dobro bi bilo, če bi dobil to poročilo v kakšnem jeziku, ki ga lahko razumem. Hvala lepa, gospod Papadaki, se naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. pred uničujočimi poplavami eh, v eh, zahodno od Aten je bila predlagana resolucija v odboru regije, ki se je nanašala na uporabo sredstev iz solidarnostnega sklada. Ta bi eh, moral zagotoviti nadomestilo za tiste, ki so utrpeli škodo zaradi te naravne nesreče. ta resolucija je še zmeraj v nekem predalu. Nismo slišali nobenega komentarja na to. Predsedojoča je govorila o božični zabavi in vsem drugem, a nič o e, tej točki ni povedala. Žal mi je, da kvarim to e, božično vzdušje, ampak e, ljudje, ki živijo v blatu, so trenutno v velikih težavah. Eh, to se ne zgodi le enkrat na 15 let, kot je dejal predstavnik vlade tukaj pred eh, Zahodno Atiko, je eh, prišlo do podobne nesreče na Simiju. In eh, pretekli teden smo imeli velik problem eh, v zahodnem delu Grčije, v Agrinju in Mesolungiju. Torej, zelo pogosto imamo te uničujoče poplave. In eh, najbolj trpijo eh, ravno najrevnejši. Gospa Krico, sledeče vprašanje imam. Ali eh, priznavate, da je potrebno ukiniti te pogoje za uporabo sredstev iz sklada eh, za solidarnost eh, in omejujejo uporabo sredstev? Eh, In eh, kaj eh, predlagate ljudem, ki živijo v blato, enako kot ste dejali na plenarnem zasedanju, da boste počakali do leta 2020 na spremembe? Mislim, da gre tukaj za politični cinizem in za nič drugega. Hvala lepa. Glede na vprašanje vam moram odgovoriti. Ja, prijeli smo predlog resolucije v grščini in potrebujemo prevod v vseh jezikih potem pa moramo s tem seznaniti koordinatorje, slediti moramo eh, postopkom, ki veljajo v tej hiši. Toliko torej v odgovor eh, na vprašanje vezan na ta osnutek resolucije. Gospod Buda pa je še zadnji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospa komisarka. Eh, določena eh, vprašanja eh, smo že obravnavali pretekli teden v Romuniji, smo se stali z tisoč župani in pogovarjali smo se o črpanju evropskih sredstev. Menimo, da je Romunija na tem področju v veliki meri neučinkovita. Ljudje veliko pričakujejo od eh, Evropskega sklada za solidarnost. Eh. Veliko pa je tudi drugih problemov, s katerimi se srečujejo lokalni organi pri črpanju evropskih eh, sredstev. Mesto Sidec za več kot 35 tisoč prebivalci ni dobilo sredstev za modernizacijo bolnišnice in prosil sem za pomoč eh, svetovalnih eh, podjetij, da bi našli rešitev za financiranje te bolnišnice neuspešno. Potem so tukaj tudi sredstva za izboljšanje energetske učinkovitosti eh, javnih stavb. Poleg tega pa je tukaj pogoj namreč, da morajo biti eh, te stavbe priključene eh, na javno gretje, ampak vsi zelo dobro vemo, da v eh, vaseh to ne obstaja, tam ni centralnega ogrevanja stavb, torej to so zgolj uvire, potem pa je tukaj še ena težava. In sicer gre za izseljevanje iz slabodostopnih regij gre tudi za pomankanje pitne vode v teh regijah. S pogodnimi, podobnimi vprašanji se ukvarja odbor za kmetijske zadeve. Župani eh, pravijo, da ne uspejo pridobiti sredstev eh, iz naslova dve, kajti eh, zastavljen je pogoj, da v vaseh, ki lahko prejmeta sredstva, živi vsaj 2500 oseb. torej ti uh, nacionalni ukrepi ne omogočajo uh, spoštovanja uh, evropskih pogojev. In uh, tiste regije, ki uh, najbolj zaostajajo v razvoju, uh, pri tem največ izgubijo. Sredstva so na voljo, ampak jih ni mogoče uporabiti. Hvala lepa. Več vprašanj ni. Naj še jaz zastavim vprašanje za svoje strani. In to vprašanje se veže na razprave v odboru uh, eh, regi, torej naj ga tako tudi zastavim. Rekli ste, da lahko pričakujemo uh, poročilo o izvajanju prihodni teden. Veste, da je bilo podanih veliko pobud Evropske komisije v zadnjih eh, tednih. poskušamo oblikovati stališče Evropskega parlamenta in še prav posebej tega odbora, zato pripravljamo tudi sedmo kohezijsko poročilo, ki ga skušamo uporabiti eh, kot osnovo za naša priporočila eh, za prihodno kohezijsko politiko po letu 2020. In uh, organizirali bomo različne dogodke na različnih ravneh. pri teh dogodkih pogosto slišimo uh, uh, mnenja uh, različnih predstavnikov o potrebah po financiranju. o razdelitvi sredstev in sredstva lahko pridobimo samo iz kohezijskega svežnja. In tukaj se vežem na vprašanje kolega Novakova, ali načrtujete kakršne koli pobude? Eh, pred eh, predstavitvijo večletnega finančnega okvira in kako mislite, da vam lahko mi pomagamo pri eh, skupnih prizadevanjih? Dobro je, da imamo podporo sveta, to je zelo lepo. Ampak vemo, da je veliko različnih interesov v svetu pripravljeni smo podpreti eh, različne pobude, pripravljeni smo pri tem sodelovati in o tem bomo razpravljali tudi pri SE koordinatorju danes. Ampak ali nam lahko date kaj več informacij o tem? To je še moje zadnje vprašanje, sedaj pa vam dajem besedo. Thank you. Thank you for, uh, uh, Najlepša hvala za vsa ta vprašanja. Strinjam se eh, z eh, vašimi skrbmi in kot sem eh, dejala na začetku, smo sedaj že tik pred večletnim finančnim okvirom in začela bom s tem, kar je dejala gospa predsedojoča. Potrebujemo skupna prizadevanja. Eh, vi ste bili bolj diplomatski, ko ste to dejali, sem želela reči, da se moramo skupaj boriti, ampak pravim, te skupaj se moramo prizadeviti, združiti moramo naše moči. Zato, da bi uh, eh, uspodbujali uh, eh, tiste projekte, ki so že dobri, to je namreč najbolj prepoznavna politika v Evropski uniji in na vsak način jo moramo ohraniti. poleg tega bi eh, pa eh, rada izrazila tudi svojo solidarnost za prebivalci eh, obeh delov otoka San Mahta. Um, sestala sem se eh, z eh, predsednikom francoskega dela, s predsednikom francoske uh, Gvajane, tudi ko sem obiskala um, francosko Gvajano, ki trenutno predseduje uh, temu območju. Takrat, takrat sem bila tam s predsednikom Junkerjem in predstavili smo strategijo za čezmorske regije. Gospod Omarči je bil poročevalec, tukaj ga ni. Uh, ampak mislim, da je bil ta obisk zelo dober. Lahko vam povem, eh, da je bilo veliko presenečenje, ko eh, sem si eh, pogledala dosje in videla, da nizozemski del otoka ne spada v Evropsko unijo. Zaradi tega jim bo veliko teže pomagati ampak izrazili smo našo solidarnost, naše sožalje. Evropska unija je mobilizirala vse instrumente eh, za pomoč eh, v takšnih dogodkih. Takoj smo stopili v stik z nizozemsko mm, in eh, omogočili smo uporabo eh, evropskih satelitskih storitev v prvem tednu. In eh, predsednik Juncker je govoril z eh, premijejem eh, nizozemske o tem, kako bi lahko pomagali. In komisija je bila na voljo 24 ur na dan za odziv v sili. Pogovarjali smo se z predstavniki obeh delov otoka uporabili smo eh, že program Interreg. Eh, in tega bi lahko uporabili za obe eh, strani otoka, tako za nizozemsko, kako tudi za francosko polovico. 3 milijone bi lahko namenili iz programa Interreg za nizozemsko stran. Pred dvema tednoma je potekala konferenca na visoki ravni eh, v New Yorku eh, na temo Karibov in gospod eh, Mimica, komisar Mimica, je eh, obljubil dodatnih eh, 300 milijonov evrov eh, in sicer eh, iz razvojnega svežnja. Tukaj gre seveda odgovor, eh, za odgovor eh, na eh, orkana Irma in pa Marija. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli tudi koordinatorja. In komisija bo s pomočjo pristojnih služb pravčila, kako lahko najboljše pomagamo. Res je, da imamo različne instrumente, eh, Interreg, ki spada k GD regijo, potem eh, razvojno sodelovanje, GD Defko in tako naprej. Mogoče bi lahko spostavili delovno skupino, ki bi sodelovala tako z nizozemsko, kot tudi francosko stranjo otoka. potrebujemo evropski pristop eh, in eh, podpreti moramo prizadevanja za obnavo na obeh eh, stranih otoka. Lokalni organi z obeh strani morajo sodelovati in sodelovanje med obima stranima vsega mora biti širše zastavljeno. Evropska komisija bo storila vse, kar je v njeni moči, da zagotovi sodelovanje eh, med projekti Evropske komisije in pa razvojnimi projekti na lokalni ravni. In uh, skušali bomo ugotoviti tudi, kako bi uh, lahko preusmerili sredstva na uh, Saint-Martin po uh, orkanu Irma. Povsem uh, seznanjena sem z uh, situacijo, nisem se pogovarjala sicer z vašimi koordinatorji, lahko pa spregovorimo po tej seji, ampak uh, s predsednikom Junkerjem, kot sem dejala, smo obiskala francosko Gvajano in o tem smo se dolgo pogovarjali. Jaz sem se sestala z uh, predstavniki francoskega dela otoka. Uh, San Martin in uh, obljubili smo sredstva za obnovo. Zares vam zagotavljam, da uh, bomo pokazali solidarnost in storili vse, kar lahko, da pomagamo. Sodelujemo pa tudi z vlado Francije in pa nizozemske. Zagotovo si bomo gledali tudi, tudi vaš predlog za koordinacijo. gospod Van Nistelrooy in gospa Karel. Kot sem že omenila, se del včerajšnjega svežnja nanaša na kohezijsko politiko. Gre za to, da bi spremenili uporabo sredstev in da bi eh, del eh, sredstev, ki so trenutno v rezervi, preusmerili. Tukaj gre za eh, prostovoljni pristop. Sedaj imate ta predlog pred seboj in seveda se že veselimo konstruktivnega sodelovanja z vami kot so zakonodajalcem v bližnji prihodnosti. Tako. Gospa Tomašič. E, financiranje v okviru prihodne e, zakonodaje, torej večletni finančni okvir, mislim, da je zelo pomembno, da ste to omenili. Veliko imamo dobrih primerov, ki jih je potrebno mm, omeniti. potrebno pa si ogledati tudi sinergije. Zato mislim, da je tukaj dober primer eh, omnibus, eh, ki eh, se nahaja v zaključni fazi. Prihodni teden bo potekal zadnji trialog in upam, da bomo našli sporazum in eh, zatem bo uporaba sredstva za države članice veliko lažja na ta način bomo lažje zagotovili sredstva za izvajanje velikih projektov. Kar zadeva finančne instrumente, se povsem strinjam z vami. V prejšnjem programskem obdobju do leta 2007 so se finančni instrumenti zelo malo uporabljali, v programskem obdobju 2007-2013 eh, smo ukrepili njihovo uporabo, v tem programskem obdobju pa uh, smo uporabo podvojili. Dve državi sta zelo zadržani pri uporabi uh, teh instrumentov, vendar pa jih skušamo, pa skušamo tudi dve državi vzpodbuditi, da jih uporabljata v večji meri. Kajti naša analiza jasno kaže, da smo recimo z enim evrom uh, eh, uloženim v uh, programu 2014-2020 eh, imeli 3-4 evre v naslednjem programskem obdobju. Navedla sem tudi program uh, Maršalovega načrte. Kot veste, je bil to načrt po drugi svetovni vojni in uh, uh, Nemčija eh, še zmeraj reciklira sredstva iz tega načrta, torej to ni zgolj zgodba, to je nekaj zelo resničnega. Sredstva, eh, finančno sredstva lahko recikliramo in eh, če investiraš en evro, lahko na koncu pridobiš pet evrov. In mislim, da si je za to potrebno prizadevati vendar pa potrebujemo tudi ustrezno administrativno kapaciteto in pa znanje. Prihajate iz Češke, ne iz Hrvaške. Ja, imamo zelo dobre ministre iz sistema Banksis, ki eh, zelo dobro vedo tudi, kako to uporabljati, kako uporabljati ta instrument. Tudi vi imate zelo dobrega ministra. In mislim, da so ministri razumeli, kako zelo pomembno je uporabljati finančne instrumente. Uh, za boljše izvajanje pa je potrebno tudi sodelovanje. Razpravo bomo začeli takoj po eh, tem, ko bo predložen eh, predlog eh, za večletni finančni okvir. Torej, pogovarjali se bomo o novi zakonodaji, to bo po maju prihodnje leto in o tem, kako zadeve izboljšati. ko bo izpolnjeno ex ante pogojevanje, na številnih sektorjih ne bomo uh, eh, spohač potrebovali eh, ex ante pogojevanja, zato smo sedaj porabili nekaj časa. Zato, ker v nekaterih državah morda spoh ne bi imeli strategij, ki so jih sedaj razvili brez uh, tega ex ante pogojevanja. Mm in ko bodo pogoji izpolnjeni za to programsko obdobje, eksante pogojevanje v prihodnem obdobju ne bo potrebno. Oziroma, zato saj ne bomo potrebovali toliko eh, časa. In to velja za prihodno programsko obdobje. Mislim, da je eksante pogojevanje zelo dobro, vendar pa gre tukaj bolj za dolgoročni pristop. V vsakem programskem obdobju ne bo potrebno eksante pogojevanje. In In eh, kar zadeva vprašanje gospoda Van Miltenburga, sem že odgovorila, kar zadeva otok San Marta oziroma St. Martens in uh, komisijo bom obvestila z vašim predlogom. Vi ste mislili nacionalno koordinacijo v Franciji, na nizozemskem in pa usklajevanje z delom Evropske komisije. Ja, podala sem vam že podrobnosti o dodatnem financiranju, ki eh, naj bi ga. Eh, oziroma ki ga je obljubil eh, komisar Mimica v New Yorku. Zdaj pa k Romuniji. In če dovolite, bom govorila v svojem maternem jeziku. Uh.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 Namravam seveda sodelovati z vami v Italiji, kot tudi v drugih državah članicah, kot vem. Ni uh, tradicija kot na nizozemskem in druge, da bi uh, upoštevali vsa mnenja. Ampak upam, da uh, si bodo italijanski uh, organi oziroma italijanska vlada prizadevala za razvoj strategije za regije. Vem, uh, kako obupani smo eh, zaradi trenutne situacije, ko bom videla eh, kaj več o izplačilu eh, sredstev za povračilo oziroma nadomestilo po naravnih nesrečah. Vam bom to sporočila, gospod Papidakis. Eh, potem pa eh, revizija solidarnostnega sklada. Na plenarno zasedanje nisem rekla, da moramo čakati do leta 2020. Eh, Zelo vas cenim, ampak moram reči, da ni pravično, da mi rečete, da sem cinična, ko gre za Grčijo. Devetkrat, desetkrat sem bila tam. Spremenila sem uredbo za Grčijo in povsem se strinjam z vašim stališčem. Pogovarjala sem se s predsednikom vlade Ciprasom v petek eh, o poplavah aprila, maja. Eh, sem rekla, da bo prišlo do sprememb, ne leta 2020. Gre za spremembo proračuna, takoj zatem pa bo sprenil, sledila sprememba zakonodaje in s tem torej uredbe. Torej, eh, ta prak je bil zastavljen zaradi Evropskega parlamenta in svet eh, je vaš predlog sprejel. To ni bila komisija. Evropski parlament je sprejel ta prak. Seveda razumem velike probleme, ki jih imamo v Atiki, ampak v skladu z uredbo, ki ste jo sprejeli, je Atika najbogatejša regija v Grčiji. In eh, naša prizadevanja mora iti za roko v roki z grškimi prizadevanji. Žal mi je, ampak res mislim, da niste bili prevični do mene in pa do mojih služb, ki skušajo pomagati, kolikor le lahko. Zelo dobro veste, da smo sprostili sredstva in kljub nasprotovanju. Uh, različnih držav članic. Eh, smo omogočili dodatne programe za Grčijo in Grčija je pri tem izjema. Prizadevamo si, eh, kar zadeva podzemno železnico v Soluno in tako naprej. In naravne nesreče so nekaj, kar eh, se vedno pogosteje dogaja in pripravljena sem se ukvarjati s tem. Ampak v skladu z zakonodajo to ni mogoče storiti iz v dveh dneh. Eh, ravno kar sem obiskala Portugalsko, videla sem posledice požarov na Madeiri. Eh, videla sem tudi, kaj se je zgodilo v Grčiji. Ne morete reči, da nismo solidarni. Sedaj pregledujemo mehanizem civilne pomoči, skušamo ugotoviti, kako bi lahko bili prožnejši, kako bi se lahko hitreje odzvali, ampak sodelovati moramo z državami članicami in delati z njimi. Eh. In izražam svoje sožalje, zelo dobro veste, da si z ministrom uh, Haritisom prizadevamo za to. Pogovarjala pa sem se tudi z eh, predsednikom vlade Ciprasom, kot sem rekla, in s predsednikom Junkarjem in skušamo pomagati na vse možne načine. In pomagali bomo Grčeji, kolikor bomo le lahko. Naj vas spomnim, da ima Grčija na voljo tudi 1,3 milijarde evrov in eh, ta sredstva še ni izkoristila za preprečevanje podnebnih sprememb in preprečevanje eh, tveganja. Torej, sredstva so na voljo. Lahko bi jih uporabili že jutri. Torej, ne gre za finančna sredstva, gre za dobre projekte in za preprečevanje tveganja. Mislim, da smo veliko storili. Eh, seveda je bilo veliko naravnih nesreč, ampak mislim, da smo. Smo se eh, izognili izgubi številnih človeških življenj, s tem, ko smo od Grčije zahtevali strategijo. Mislim, da je to, kar se je zgodilo v Grčiji, na portugalskem in posod druge, tragedija za nas vse. Ampak mi počnemo vse, kar je v naši moči in to vam zagotavljam. od junija naprej mislim, da bomo že lahko sodelovali in spremenili pogoje za uporabo sredstev iz Evropskega solidarnostnega sklada. To bo dober trenutek, eh, da eh, ugotovimo, kako bi lahko ta solidarnostni sklad spremenili in prilagodili potrebam držav članic. Gospodu Budi sem odgovorila in še k izvajanju. kot sem rekla, zadnje številke kažejo, da je eh, izvajanje eh, sedaj zelo dobro. Skoraj smo uporabili eh, vsa sredstva v obdobju 2014 do 2020 za tekoče projekte, več podrobnosti pa bo na voljo, ko bo sprejeto poročilo 13. decembra. Želela pa sem povedati tudi, da sem razočarana zaradi tega, ker se izbira projektov ne eh, odraža v plačilih. Sestala sem se recimo z vašim ministrom, ministrom za gospodarske zadeve iz Nizozemske oziroma z ministrico in bila je zelo presenečena, ko je slišala, da čakamo eh, na zahtevke za izplačilo, kajti imamo sredstva za Nizozemsko, veliko projektov je bilo izbranih. Začeli ste jih financirati z javnimi in tudi zasebnimi sredstvi, eh, ni pa eh, plačilnih zahtevkov. In to kaže, da delo na terenu že poteka, čakamo pa na račune. Seveda se strinjam, da eh, se je izvajanje zgolj počasi začelo, ampak ne smemo pozabiti, da je bila zakonodaja sprejeta tukaj v parlamentu predvsej pozno za, leto, uh, za obdobje 2014 do 2020 in imeli smo nekaj časa, potrebovali smo nekaj časa za eh, ukvarjanje z eh, novostmi v tem programskem obdobju, ampak lahko vam zagotovim, da se je izvajanje močno okrepilo in da smo s tem nadoknadili začetne zamude. do leta 2023 pa uh, imamo še šest let. Gospod Novakov, zahvaljujem se vam za vaše komentarje. Mislim, da sem odgovorila Humbertu in Konstance in da sem s tem odgovorila tudi na vaše vprašanje, kar zadeva sredstva iz rezerve, kar pa zadeva prihodnje pogovore. Že čakam na prispevek eh, vašega odbora, odbora regije in pa na poročilo Evropskega parlamenta na temo sedmega kohezijskega programa in moram povdariti, da smo v veliki meri uh, odvisni od bolgarskega predsedstva, gospod Novakov in gospa predsedojoča. Lahko skupaj eh, delamo v korist te politike, kot je dejala gospa predsedojoča, je dobro, da imamo svet na naši strani, na ravni ministrov, ampak videli bomo, kaj se bo zgodilo februarja, marca v Sofiji, ko se bo eh, komisar eh, Oettinger sestal z ministri za finance. Kar zadeva solidarnostni sklad, mislim, da sem odgovorila. Ta temelji na načelu eh, subsidijarnosti. In seveda. so zakonodajalce, sta vzpostavila solidarnostni sklad. E, in e, zato so zakonodajalce tudi pomagata, kadar imajo države članice, posamezne države članice težave z izvajanjem. Pred dvema letoma in pol je potekala revizija in takrat smo se pogovarjali o pragovih za posamezne države članice s parlamentom in pa s svetom in maja lahko vsi skupaj. To ponovno obravnavali, kajti prepričana sem, da potrebujemo večji manevrski prostor. To mi je jasno in v veliki meri se strinjam z vami, vendar pa ni potrebno, da krivimo drug drugega, kajti zares se strinjamo. In še specifični ukrepi za Grčijo, ko že govorimo o tem. kar zadeva predloge sprememb za specifične ukrepe za Grčijo. Samo grška vlada, eh, ne pa eh, komisija lahko pripravi eh, poročilo o izvajanju teh ukrepov. Grška vlada je predložila to poročilo Evropske komisiji in to poročilo ste prejeli tudi v Grčiji trenutno čakamo na prevod v komisiji in rezultate bomo posredovali vam, poslancem, kajti vsi seveda želimo napredek v Grčiji. V prejšnjem programskem obdobju smo izbrali 181 projektov, sedaj se osredotočamo na glavne potrebe. Imamo samo 18 projektov. Podzemna železnica v Salunu je glavni projekt. Želimo spodbuditi izvajanje in doseči napredek. V stiku pa bom z vami, ko bom imela različico v Nemči, nemščini in drugih jezikih. In gospa Mihajlova, rada bi se vam zahvalila za vso pomoč in podporo in podporo vseh političnih skupin v tem letu. Mislim, da nas najtežje obdobje še čaka v eh, prvi polovici prihodnjega leta. Torej, sodelovati moramo tesneje kot kdajkoli prej na področju kohezijske politike. Imeli bomo teden regij v pričetku prihodnjega leta in. Začeli bomo z konferenco o večletnem finančnem okviru pred kolegijom v eh, Sofiji. Prvi del bo namenjen večletnemu finančnemu okviru. To bomo obravnavali v ponedeljek in torek. In jaz se bom seveda zauzela za kohezijsko politiko prihodnosti. 8. 9. bomo torej uh, imeli tudi konferenco o obdobju po letu 2020. Upam, da bo vaš odbor prisoten. In pred majem načrtujemo uh, tudi večjo prepoznavnost. Tudi vi bodite prepoznavni v državah članicah. Gre za nekakšno zavezništvo prijateljev kohezije. Marca bomo obhajali ob 30. obletnico kohezijske politike in mislim, da bo to zelo pomemben trenutek, ko bomo lahko pokazali, kaj vse smo dosegli v različnih državah članicah v teh 30. letih za sredstvi iz solidarnostnega sklada. To je sklad za finančno solidarnost. Številni dogodki so načrtovani. 24. marca pa bo potekal glavni dogodek. In vse vas vabim, da temu prisostujete. Gospa Krel mi je zastavila vprašanje v zvezi s službami, eh, ki so v pristojnosti gospoda Dobrovskisa sredstva bomo pridobili iz eh, marš, ki so na voljo v eh, evropskem proračunu. Hvala lepa, želim vam lep vikend. Videli se bomo v Strasburgu. Torej, najlepša hvala za vaše sodelovanje. Hvala lepa. Thank you, thank you, hvala lepa, hvala lepa, komisarka. <laughs> Thank you. Uh, I hope we'll see each other in Strasbourg. For... Upam da se bomo videli v Strasburgu in upam, da bomo zaključili našo delo na področju omnibusa in eh, sicer eh, na področju izključnih pristojnosti odbora regije. Upam, da bomo na ta način dobro zaključili to leto. Hvala lepa za vašo udeležbo. Z veseljem se bomo z vami ponovno sestali in s tem zaključujem prvi del naše seje. Nadaljevali pa bomo sejo koordinatorjev brez tolmačenja, nažalost. V angliščini torej.